Good morning, everybody. Uh, sorry for the slight delay. We were waiting for uh, the rapporteur. Dobro jutro vsem skupaj. Se opravičujem za uh, malce zamude. Čakamo na vse mm, soporočevalce za prvi doseg, ki ga bomo obdelali danes. To je program za okolje in podnebne ukrepe live. Tako vidimo, da je poročevalec tukaj, tako da lahko začnemo z razpravo o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe, torej LIFE. Besedo najprej dajem poročevalcu gospodu Gerbrandiju. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Vesel sem, da sem lahko tukaj in da lahko predstavim osnutek poročila o programu LIFE. No, naj vas opozorim, ta program je moj otrok, ki ga imam zelo rad. Gre za program, ki je mm, proračunsko najbolj učinkovit v Evropi. Izredno je uspešen. Tako da sem bil več kot srečen, da sem lahko postal poročevalec. Ravno za ta dosje. Tako da sem danes ostal o pol šestih samo zaradi tega finančnega programa, da sem lahko pravočasno tukaj. Ampak je vredno. Zakaj? je ta program tako dober? Zato, ker so projekti izredno dobri, imajo ogromno dodano vrednost in uh, za zelo nizko stopnjo težav. Tako da je res odličen program. Naj podam dva primera iz zadnjih let o tem, kako uspešen je ta program. En projekt je bil recimo financiran v Španiji, gre za. za uh, eh, zastrupljanje jastrebov uh, eh, in drugih ujed. Gre za milijon uh, evrov in uh, vzpostavljen je bil zelo, zelo uspešen program proti nezakonitemu uh, zastrupljanju teh lepih ptic. Potem še en uh, projekt, ki kaže, kako je lahko uh, neka zadeva uspešna, tudi če je proračun omejen. Torej, v Velsu so financirali projekt, da bi ugotovili, kako metan iz zaprtih odlagališč lahko zajamemo in ga potem gospodarsko uporabimo. 1,4 milijona iz Evropske unije in 1,5 milijona iz Združenega kraljestva je bilo vloženega, tako da je bil program izredno uspešen. 50 tisoč uh, funtov na leto se lahko zdaj zasluži z uporabo metana iz teh zaprtih skladišč. Gre za 30 milijonov ton uh, ekvivalenta CO2, katerim se izognemo. Torej gre za dva popolnoma različna primera, s katerima sem želel ponazoriti, kako uspešen je ta program. V mojem poročilu ste videli, da sem pripravil kar nekaj predlogov sprememb nekateri so bolj tehnične narave, zato da bo besedilo bolj natančno. Naprimer, spremel, spremenil sem uh, low carbon v low emission. Mislim, da tako, tako uh, eh, širše zajamemo cilj. Potem eh, CO2 sem uh, nadomestil s toplogrednimi uh, emisijami. Mislim, da smo tako bolj natančni. Drugi predlogi sprememb so pa bolj politične narave, recimo čisto energijo sem spremenil v obnovljivo energijo in pa energetsko učinkovitost. Potem sem poleg, poleg pomorskih ekosistemov nasplošno še nekaj dodal, kajte ne govorimo samo o biotski raznovrstnosti in pa um, o pomorskih ekosistemih, gre za habitate nasplošno, ki so zelo uh, pomembni. Torej, omeniti sem želel tudi eh, učinkovitost virov poleg krožnega gospodarstva. No? Potem je tukaj nekaj predlogov eh, sprememb, ki so bolj politične narave. Recimo, glede samega proračuna. Proračun je omejen in bo ostal omejen, če tudi ga bomo povečali. Tako da predlagam, da povečamo proračun z 5,4 milijard, kot je predlagala komisija, na 7,2 milijard. To je tudi v skladu eh, z začetnimi stališči parlamenta, tako da popolnoma računam na vašo podporo pri tem. Hkrati sem v skladu s prejšnjimi izjavami parlamenta uh, vključil tudi racionalizacijo uh, v zvezi s podnebnimi spremembami z 25 na 30 odstotkov. No, potem pa je tukaj še eno vprašanje, ki se nanaša na stopnjo sofinanciranja. Komisija je tukaj postila kar nekaj prožnosti pri določanju te stopnje. Nisem proti takemu pristopu, ampak v svojih predlogih sprememb sem skušal podrobno določiti pogoje za minimalno in maksimalno sofinanciranje. Torej nisem se osredotočal na samo stopno in to lahko prav tako najdete v mojih predlogih sprememb. Še en pomemben element, ki je tudi politične narave, po, moji, uh, po mojem mnenju, gre za uh, vrednotenje, umestno vrednotenje. Menim, da uh, je bilo tukaj nekaj slabosti začetka, želel bi, da se umestno vrednotenje izvede po treh letih in ne po štirih letih, tako da na ta način lahko dobimo ustrezne podatke o kakovosti in uspešnosti. Ocenjevanje eh, ni namen samo mm, po sebi, ampak gre za to, da dobimo ustrezne podatke in potem ustrezno ravnamo. Še en pomemben element je denar iz trenutnega programa Life, ki ni porabljen komisija je predlagala, da bi to uh, speljali v program EU Invest. Jaz bi pa želel, da se prenesejo sredstva v novi program LIFE, kajti mislim, da je okoljsko gledano program LIFE veliko bolj uh, uspešen od programa EU Invest. Oziroma Junkerjev sklad. To je po mojem zelo pomembna točka. Potem še en element, ki je po mojem bistven in pri katerem bi lahko imeli težave, ko se bomo pogovarjali z državami članicami, je naslednji. Želeli eh, bi se izogniti te, eh, temu, da bi bili eh, da bi bila sredstva iz programa LIFE morala biti nadomeščena iz sredstev nacionalnih držav. Vidimo, da se je sodelovanje v zadnjih letih v državah članicah um, zmanjšalo države članice želijo vlagati manj in uporabiti več evropskih sredstev. Mislim, da to ni dobro. Potrebujemo veliko sredstev po vsej Evropi, da zagotovimo biotsko raznolikost in ne smemo nadomeščati nacionalnih proračunov z evropskimi. Komisija bi želela nadomestiti program Live z nacionalnimi programi o biotski eh, raznolikosti. No, z vidika politike morda to je v redu, ampak mislim, da ni to prava pot. Potem pa še eh, zadnji elementi, gospod predsedujoči. Iz političnih eh, razprav um, o prejšnjih programih LIFE se je pokazalo, da so pomembne tudi nacionalne dodelitve. Mislim, da bi moral program LIFE ostati tako uspešen, kot uh, usmerjen uh, v uspešnost. Torej, uh, zaganjati ga morajo kakovostni programi, ne pa uh, neka uh, geografska stvar. Torej, želeli bi, da uh, gre denar v projekte, ne pa projekti v denar. To je zelo pomembno. Zato je pomembno tudi, da se pogovorimo o nacionalnih dodelitvah. Z veseljem se s tem pogovorim tudi, o tem pogovorim tudi s svetom. Zelo pomembno je, da eh, se močno osredotočimo na kakovost in uspešnost. Tako da moramo najti nek način, kako to razrešiti. In še na koncu, predsedujoči, pri programu Live, če si pogledamo skupni proračun 5,4 milijonov, 4 milijonov mm, milijard evrov, je to kar zajetna vsota, 5,4 milijard. No, ampak vse skupaj je kapljal morje, vemo, da je tako. Komisija se prav tako tega zelo zaveda in v svojem predlogu poudarja, da eh, lahko program Live ostane uh, omejen proračunsko omejen, če bomo zelo uspešni pri tej racionalizaciji oziroma osredotočanju na okoljske eh, težave. Eh, seveda pa sta tukaj še kohezijska politika in eh, kmetijska politika. To je neke vrste mm, predpogoj, kajti lahko se zadovoljimo s tem nizkim proračunom, če bo zagotovljena tudi racionalizacija v velikih programih. Vemo, da tudi to samo po sebi ni jamstvo, vemo, da bodo države članice eh, skušale opustiti mnoge okoljske dodatke, tako za področje kohezije, kot za področje kmetijstva. In če smo odkriti, enako počnemo tudi tukaj v parlamentu. Želel bi, uvesti nekakšno vrednotenje, potem, ko bomo sprejeli odločitev in ko bomo sklenili dogovor eh, s svetom eh, o vseh, vsej porabi iz večletnega finančnega okvira. Torej, želel bi si nekakšno vrednotenje stopnje uspešnosti te racionalizacije oziroma osredotočenosti in če se bo pokazalo, da nismo tako uspešni na okoljskem področju, kot smo si želeli, bi si želel nekega odziva na vse skupaj. Ne vem še, kako bi to dosegli. Pogovarjam se s soporočevalci, s komisijo in drugimi, da vidimo, kako bi to izvedlo, ampak, izvedli, ampak mislim, da je bistveno, eh, da oberemo tak pristop. Dejstvo je, da, da je uh, okoljska poraba za program Life zelo omejena, uh, za velike programe porabe, torej za kohezijo in kmetijstvo, pa lahko rečemo, da ne le, da ne izpolnjujejo teh ciljev, ampak so lahko celo škodljivi za področje okolja. Tako. Zahvalil bi se poročevalcem v senci za dosedanje sodelovanje. Zelo se že veselim razprave v tem odboru. Hkrati pa zelo pozitivno eh, pričakujem eh, ustrezno stališče parlamenta na tem področju. Hvala lepa. Zdaj pa imamo iz ELS-a gospod Ajuzo ki eh, nadomešča poročevalca v senci gospoda Dantana. <clears throat> No Gospa Ajuzo, ja, gospod Dantan me je prosil, da ga nadomestim. Zahvaljujem se poročevalcu za upravljeno delo. Hvala tudi za vse razprave o predlogih sprememb. No, v mnenju je veliko predlogov za spremembe, recimo financiranje po so, podkategorijah, to podpiram. Potrebujemo neke vrste prehod uh, za bolj trajnostne prakse v kmetijstvu. Gre torej za program za prehod v trajnostne kmetijske prakse, tako da jih bomo lahko razvili. To bo vključevalo tudi ponovno uporabo odpadne vode v kmetijstvu. Želela bi spomniti, da progresivno izvajanje okoljskih in podnebnih ukrepov in pa tudi drugih ukrepov, recimo energetskih, na ravni Evropske unije zajemajo tudi okoljska prizadevanja. Zato potrebujemo projekte, ki jih financiramo eh, s programom, ampak ne smemo spodkopavati ciljev in prioritet, ki jih financiramo eh, z drugimi eh, akti. Potrebujemo organizirano civilno družbo, strokovnjake, ko gre za financiranje, da zagotovimo, da bodo programi koherentni, dosledni. Poleg tega bi upozorili tudi na dejstvo, ki se nanaša na upravičenost tretjih držav. Evropska unija mora točno opredeliti, kakšni bodo pravni pogoji za sodelovanje takih držav. Torej, zanima nas, kako bi lahko vključili prispevek drugih držav. No, poročevalca bi opozorila tudi na vprašanje oddaljenih regij. veliko pomorske uh, raznolikosti najdemo na teh oddaljenih območjih. No, dosedanje program nam je omogočil, da smo uh, se osredotočili na probleme, s katerimi se uh, soočajo uh, te oddaljene regije na področju biotske raznovrstnosti recimo. Treba zagotoviti, da bodo naše regije lahko sodelovale in da bodo dobile sredstva iz tega programa. Zdaj pa S in D. Grazie, presidente. Gospod Kaputo. Hvala lepa za besedo, hvala za to, o, ta, to Ta odličen osnutek poročila vključuje veliko komentarjev, ki sem jih tudi sam prispeval med tehničnimi sestanki. No, mislim, da so bili ti sestanki zelo, zelo koristni, tako da se res eh, zahvaljujem poročevalcu za sodelovanje z vsemi poročevalci v senci. Varstvo okolja ni ovira za rast in za poslovanje. Mislim, da moramo to jasno povedati. No, seveda upoštevati tudi uh, mnenje odbora Agri v zvezi s tem le uh, mnenjem. Mislim, da se moramo boriti proti izgube, izgubi uh, biotske raznolikosti. Potrebujemo nizkooglično gospodarstvo in prehod v krožno gospodarstvo. Torej, postoriti je treba še več. Zato bi se zdaj osredotočil na par stvari, ki, po mojem mnenju, lahko izboljšajo predlog o doseju Life. Seveda bi se oporil tudi na to, kar je že naredila parlamentarna skupina, ki se ukvarja s tem programom. Najprej je treba okrepiti obveščanje, komunikacijo v zvezi s programom Life. javnost moramo doseči s sodobnimi eh, sredstvi komunikacije, novimi mediji in podobno. Potem eh, druga točka se nanaša na fosilna goriva. Izgorevanje fosilnih goriv je povezano s podnebnimi spremembami. No, zlasti, ko gre za eh, proizvodnjo elektrike, razogličenje bo vsekakor pomembno vplivalo na izboljšanje zraka in s tem zdravja. Mislim, da lahko imamo alternativne sisteme, ki temelijo na obnovljivih virih energije in eh, iz programa LIFE naj ne bi financirali opreme, ki temelji na fosilnih gorivih, ne glede na to, kako eh, uspešne so tehnologije. Tako da eh, je zelo pomembno vrednotenje pri uh, programu. Kot je povedal gospod Grebrandi, vrednotenje po treh letih pokaže le neke vrste eh, začetno sliko, kaj smo dosegli. Potrebujemo ustrezno, neodvisno vrednotenje, s katerim eh, zagotovimo tudi ustrezno nadzor daljne izvajanje programa. Seveda pa moramo biti tudi dovolj ambiciozni. Bistveno je, da s tem programom LIFE uh, pritegnemo tudi zasebno financiranje na področju boja proti podnebnim spremembam in okolja. Uh, želimo, da evropski državljani postanejo bolj odgovorni glede vseh okoljskih vidikov in da prilagodijo svoje prakse tako, da povzročajo čim manj škode okolju. No, če imamo zdaj nove odgovornosti v zasebnem sektorju, bo to ključni eh, element programa LIFE. S tem lahko dosežemo cilje trajnostnega razvoja. Treba je tudi povečati prenosljivost projektov. Dosikrat je to uverano zaradi pomankanja sredstev. Evropska komisija se mora še naprej osredotočiti na programe LIFE, ki jih je mogoče uporabiti večkrat, tako da se čim bolj poveča evropska dodana vrednost. Spodbujati mora tiste projekte, ki so primerni eh, za uh, investicije in gospodarsko izvedljivi. No, zdaj pa še glede porazdelitve sredstev med državami članicami. Sredstva niso enakovredno porazdeljena, te nacionalne dodelitve ne zadoščajo za uh, pošteno razporeditev sredstev. Mislim, da bi morali projekti temeljiti na tem, kar prinesejo in na ta način bi imeli bolj eh, pošteno porazdelitev, s tem bi hkrati povečali eh, učinkovitost financiranja na ravni držav članic potrebujemo torej projekte visoke kakovosti, tako bi jih spodbujali, hkrati pa bi uh, projekti bili tudi geografsko bolj uravnoteženi. No, potem izvajanje integriranih projektov, to je odvisno na dopolnilnem financiranju. Potrebujemo integrirane politike, uh, Eh, recimo tako kot je eh, kmetijska politika ali pa kohezijska politika. Potem nacionalne kontaktne točke v programu LIFE bi morale imeti večjo vlogo pri zagotavljanju eh, osnovne ravni izvanja v vseh državah članicah. Bolj proaktivni moramo biti pri tem. Spremljati je treba učinkovitost projektov, imeti moramo tako eh, kazalnike kakovosti, kot tudi količinske kazalnike. Zmanjševati moramo stroške, da eh, zagotovimo ustrežno, ustrežno stroškovno učinkovitost. Potrebujemo analizo na tem področju. No, potem pa je tukaj še dopolnilnost, dopolnjevanje eh, programa z drugimi instrumenti. Preprečiti moramo podvajanje in na ta način kar najbolj povečamo dodano vrednost za Evropsko unijo, kajti program LIFE je izredno pomemben. No, na koncu še par besed o proračunu. Dodeljena proračunska sredstva so čisto nezadovoljiva. Skušamo zagotoviti več sredstev, pa še ta večji znesek ne bo zadoščal. Zato je zelo pomembno, da Evropska unija, predvsem pa parlament, si postavita čim uh, večje ambicije v zvezi s tem programom, da bi zagotovili bolj trajnostno okolje. Hvala lepa, nekateri porčevalci uh, eh, manjkajo, tako da sem prepustil gospodu Kaputu kar nekaj časa. Uh, No, ampak prosim pa vas, da spoštujete čas za govor za EKR. Ne vidim, ali je tukaj poročevalka v senci ali jo kdo nadomešča. Če ne, potem sem jaz odgovoren za zelene. Jaz sem bil poročevalec v senci, tako da bom skušal pokazati, kako se lahko držimo časovnih omejitev. Najprej bi se zahvalil poročevalcu gospodu Grbrandju, pa tudi komisiji za vse, kar je bilo storjenega doslej. Pripričan sem, da je predlog komisije zagotavlja dobro podlago za delo. Enako velja tudi za osnutek poročila poročevalca. Torej, ta eh, osnutek je zelo obetaven in eh, imamo časovnico, znotraj katere moramo najti skupne točke glede nekaterih podrobnosti, ki jih je poročevalec že omenil, torej proračun, stopnja sofinanciranja, upravičenost, eh, kazalniki, skladno z drugimi politikami Evropske unije, vključno skupno kmetijsko politiko in tako naprej in tako dalje. No, naj izpostavim še par vidikov, ki so pomembni e, strani zelenih in ki jih bom odrazil tudi v svojih predlogih sprememb. Zagotoviti je treba, da bo a, ukrepanje a, tako, da bo a, dovolj v ospredju, recimo v, v povezavi s področji Natura 2000, treba zagotoviti tudi dovolj sredstev To je omenil že poročevalec. No, če si pogledamo sam uh, program, gre za uh, vključevanje e, te uh, politike, uh, ki jo pokriva program LIFE, v druge politike in mislim, da se moramo tega zavedati. Potem krepiti je treba upravljanje, javno sodelovanje, preglednost, boljše, boljšo komunikacijo. Uh, po možnosti je treba zagotoviti tudi svetovalne storitve za tiste, ki jih potrebujemo, ko, i, ki potrebujo, ko gre za ta integriran pristop. Nekateri upravičenci pač potrebujejo podporo, da bodo lahko ustrezno počrpali sredstva iz programa LIFE. No, s kategorijami projekta se načeloma strinjam v taki obliki, kot jih je predlagala komisija, ampak mislim, da ne bi smeli dovoliti, da to nekako povozi sam program. tukaj eh, gre eh, za manjše nevladne organizacije, eh, za lokalne pobudnike, manjša podjetja. Dosti krat so ravno ti imeli težave z dostopom do programa Life. Strinjam se tudi z gospodom Grebrandijem, da je geografska porazdelitev zelo pomembna. Treba vzpostaviti sistem, ki temelji na fizičnih značilnostih in izzivih. Treba poštevati značilnosti narave. Torej gre za biogeografske razmejitve. To, so, eh, to, bi biti, to bi morali biti osnovna vodila. Namesto, da se držimo meja eh, držav članic, kajti z ekološkega vidika same politične meje mm, ne pomenijo ničesar. No, potem pa mislim, da moramo zagotoviti tudi bolje spremljanje. Potrebujemo eh, presojo ex ante in ex post na. Eh, programski ravni, hkrati je pa treba zagotoviti tudi eh, to, da pozitivne učinke eh, ne uničimo s kakšnimi drugimi programi. Mislim, no, da smo lahko pozitivni pri našem sodelovanju, da lahko najdemo skupno izhodišče. In mislim, da lahko Evropski parlament pripravi dobro stališče z močnim političnim sporočilom. Program Life je izredno uspešen, popolnoma se strinjam s poročevalcem. Ni nam treba spreminjati samih temeljev projekta. Doseči pa moramo dogovor o predlogu, ki nam bo omogočal trajnostne rešitve. Eh, ki bodo pregledne, ki bodo zagotavljene dostop do sredstev tudi za manjše deležnike in pa lokalne eh, organe in pa nevladne organizacije. Hvala lepa, upam, da sem se držal časovne omejitve. Naslednji za GUE. Ja, ne vidim ga v dvorani. Tudi za EFDD ni nikogar, tako da odpiram razpravo za kolege poslance v našem odboru. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch einige Anmerkungen. Hvala lepa, predsedujoča, ja, nekaj komentarjev imam. Eksplicitno želim povdariti to, da se veselim tega poročila gospoda Herbrantija. Namreč eh, odbor in vi lahko vsekakor podprete to poročilo. Doživela sem, kako je odbor Agri obravnavali to temo in to res ni bilo sprejemljivo in zato se mi zdi odlično, da odbor Envi tukaj postopa bolj premišljeno in ima tako dobrega poročevalca pri tej temi. Najlepša hvala torej gospodu Hrbrandiju. V Evropskem parlamentu smo 14. marca letos skupaj sprejeli resolucijo In tam smo se odločili, da bodo programska sredstva namenjena temu programu močno povišena. Tukaj je govora o biotski raznolikosti, o prehodu na druge vire energije, o krožnem gospodarstvu in tako naprej. Gre za vprašanja, ki bodo odločala o našem življenju v naslednjih desetletjih, če ne celo stoletjih. Prav zato se mi zdi pomembno, da tukaj uložimo več finančnih sredstev. Gospod Herk Brandi ima prav, več moramo storiti za te pomembne teme. Tudi kohezijska in kmetijska politika se morata bolj močno angažirati pri zaščiti okolja. Tukaj se torej strinjam z kolegom in res se veselim, da bo poročevalec, seveda v sodelovanju z soporočevalci, pripravil dobro mnenje in na tak način tudi jasno sporočilo parlamenta. Upam, da bo tudi glasovanje v parlamentu potekalo tako, da bomo lahko dosegli zadane cilje. Prehod na druge energetske vire je pomemben. Jaz prihajam iz regije v Nemčiji, kjer se uporablja še veliko premoga in eh, smiselno bi bilo, da se to čim prej spremeni, namreč to bo izboljšalo kakovost našega življenja. Veselim se podobno dobre razprave na plenarnem zasedanju. Hvala. Hvala lepa, gospod Brendan. Um... Najlepša hvala. Tri komentarje oziroma vprašanja imam. V tednu, ko je, bil objav, ko je bilo objavljeno poročilo IPCC, e da se moramo, oziroma da je smiselno prejiti iz 25 odstotkov na 30 odstotkov kot cilj, No, tukaj sem se začel spraševati, zakaj 30 odstotkov, zakaj ne več. In prisluhnil sem tem argumentom, da je potrebno to vključiti v vse politike, ampak eh, ali ne obstaja tudi obraten argument? Ta finančna sredstva, ki so na voljo za podnebne ukrepe, ali to ne ogrozi? vključevanja podnebnih ukrepov v druge politike? Morda je to malce kočljivo vprašanje, ampak vseeno. Pa še vprašanje povezano z Brexitom, se opravičujem, ker to omenjam, ampak vseeno. Ali ni nesorazmerno velik delež teh sredstev za program LIFE sedaj uporabljen v Združenem kraljestvu? Kaj se bo zgodilo potem, ko Združeno kraljestvo zapusti Evropsko unijo? V povezavi s tem pa še tretje vprašanje, Če bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, me zanima, ali obstajajo kakšni načrti za sodelovanje po Brexitu. Torej nek način, kako se lahko še naprej učimo drug od drugega. Če obstajajo dobri projekti, da se jih lahko tudi posreduje Združenemu kraljestvu in obratno seveda tudi. Hvala lepa. Nihče drug ne prosi za besedo. Tako da bi besedo dal komisiji, gospod uh, eh, Degen. Like first... Hvala lepa, predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalcu, ki je opravil pozitivno oceno tega programa Life. Komisija se s tem strinja, namreč gre za pomembno vlogo, ki jo igra ta program. Poskušal bom odgovoriti na vprašanja, ki so bila bolj politične narave. Najprej vprašanje proračuna. Predlagali ste, da bi imeli tukaj povišanje proračunskih sredstev. V predlogu komisije je bil naš namen to, da bi imeli 5,5 milijard evrov za okoljske in podnebne okrepe. To pa vključuje že 47 odstotkov zvišene sredstva v podprogramu za okolje v trenutnem programskem obdobju. Rekli ste, da ima program Life katalitični učinek in to se bo še okrepilo. Strateški integrirani projekti se okrepijo in pomagajo pri mobilizaciji sredstev iz drugih virov. In ta okrepljena narava integriranih projektov, ki dejansko izboljšuje trenutni program za naravo, bo mobilizirala več finančnih sredstev, še posebej na področju bio, biotske raznolikosti. Na tak način bo torej na voljo več finančnih sredstev za podnebne in okoljske cilje v celotnem večletnem finančnem okviru. Gospod Herbrandi in drugi so omenjali, komentar, ki ga je potrebno razumeti. Ta katalitični potencial programa Life lahko razvijemo samo, če bomo pravilno oblikovali druge mehanizme financiranja. Ti morajo oblikovati, biti oblikovani na tak način, da bodo podpirali podnebne ukrepe. Torej, program Life je res katalitičen in eh, je nekaj, kar dopolnjuje druge finančne sklade. Takšna je bila tudi naša zamisel, ko smo pripravili ta sklad. Program Life smo zastavili tako, da bi bil usklajen z drugimi političnimi orodji in seveda tudi obratno, tudi druge politike morajo biti usklajene s programom Life. Govoril sem o programih za naravo in o strateških integriranih programov narava. In vašo pozornost bi preusmeril prav na te programe. Pogosto sem namreč slišal, da ni dovolj finančnih sredstev za biotsko raznolikost v okviru Nature 2000. In prav to je naš odziv na te kritike na tak način, da želimo mobilizirati več finančnih sredstev. In sicer še posebej za projekte, ki želijo umestiti ta podnebna vprašanja in vprašanja biotske raznolikosti v širše politike. Kar pa se tiče geografske uravnoteženosti, pa naslednje. V tem trenutku program LIFE ne izpolnjuje vseh meril za geografsko uravnoteženost in zato seveda iščemo rešitve. Strinjam se z argumentom, ki ste ga podali, da pravi pristop ni to, da bi imeli nacionalne ovojnice. To se v prihodnosti ni izkazalo kot dobra rešitev. Zato se strinjamo z vami, potrebujemo okrepljeno sodelovanje z nacionalnimi kontaktnimi točkami. Na tak način lahko namreč najbolj uspešno razširimo sredstva in orodja, tako da bi posod po Evropi dosegali boljše uspehe. Potem pa ta podnebna komponenta zvišanje iz 25 odstotkov na 30 odstotkov. Komisija ima horizontalno stališče glede proračuna in eh, teh 25 odstotkov. Ampak to za program Life ni relevantno. Namreč podprogram za podnebje ima tukaj določena merila, ampak tudi drugi podprojekti bodo vplivali na doseganje teh ciljev. Če si ogledamo projekte za biotsko raznolikost, naprimer tudi ti koristijo k splošnemu doseganju ciljev. Sedaj pa komentar glede fleksibilnosti in stopnja sofinanciranja tukaj naprimer. Namen našega predloga je to, da bi komisija lahko se bolje odzivala na razvoj eh, zahtev na posameznih področjih programa. Torej, pri izvajanju programa se lahko potrebe upravičencev spreminjajo in zato je potrebno imeti določeno stopnjo fleksibilnosti če bi si tukaj zadali nek maksimum ali pa povišanje stopnje sofinanciranja, kar bi lahko koristilo določenim upravičencem, no potem bi morali razmišljati, razmišljati kako financirati določene projekte. Če bi imeli fiksno minimalno stopnjo financiranja v tem dokumentu, potem bi komisija nekatere projekte morala financirati v višji stopni, kot to predlagajo prijavitelji sami. Prav zato se mi zauzemamo za to, da ohranimo to možno fleksibilnost. Potem pa pregled program, programa Life. Program je bil do sedaj zelo uspešen in to je vsekakor tudi del eh, izjemno dobro pripravljenih ocen. Tukaj gre za projekte, ki trajajo več let, pogosto tudi več kot tri leta, in eh, ugotovili smo, da obdobje manj kot štirih let ne bo omogočilo dovoljšnih podatkov za pripravo kakovostne ocene. Nesmiselno je torej, da bi imeli previsoka pričakovanja od določenih ocen, namreč če oceno pripravimo prezgodaj, se bomo morali zanašati na podatke iz prejšnjega programa Live. Zato mi predlagamo, da ohranimo tukaj 4 leta, preden se pripravi ocena. Pa še nekaj končnih komentarjev. Najprej, kar se tiče posebne vloge najbolj oddaljenih regij ter eh, čezmorskih teritorijev. Ja, to smo vsekakor upoštevali in zato je program Life omogočil tudi to, da se ohrani ta program Best za te najbolj oddaljene in čezmorske regije. Želimo si tudi manjše in oddaljene regije, da imajo priložnost izkoristiti ponudbo iz programa Life. Preverjamo tudi možnost, kako um, bi bilo mogoče ustvariti postopek izdajanja vlog v dveh korakih, na tak način bi bilo morda lažje za upravičence, da prijavljajo projekte. Program LIFE ima različne dimenzije, ki omogočajo različno velikim deležnikom, da se prijavijo. Pa še zadnji komentar, omenjali ste Brexit in eh, povedal bi naslednje dostop tretjih držav do programa LIFE je mogoč, če si tretje države tega pač želijo. Z veseljem bi torej videli, da bi, da bi bilo v prihodnosti Združeno kraljestvo še vedno povezano s programom LIFE. Hvala. Najlepša hvala. Besedo vračam poročevalcu za končne komentarje. Najlepša hvala, poročevalec, eh, predsedujoči. Zahvaljujem se komisiji in kolegom za zelo zanimive komentarje in konstruktivni pogled na ta dosije. Veselim se dobrega in produktivnega sodelovanja pri tem dosjeju. Nekaj komentarjev in odgovorov na vprašanje, ki smo jih slišali. Najprej bi se zahvalil gospodu Kaputu za delo, ki ga je opravil v odboru za kmetijstvo rezultati glasovanja v torek sicer niso bili tako dobri, kot bi si mi to želeli, ampak eh, včasih z začudenjem gledam na to, na to požrešnost odbora za kmetijstvo. Program Life predstavlja en odstotek celotnih zmogljivosti SKP, pa si želijo iz programa Life dobiti več sredstev, kot je to sploh mogoče. Tega ne razumem sploh glede na to, koliko denarja se porabi v skupni kmetijski politiki, še sploh na zelo neučinkovit način. Ampak s tem se bomo ukvarjali, ko bomo glasovali o lastnem poročilu. Paul Brennan je zastavil nekaj vprašanj glede umeščanja tega programa v širše politike. Komisija je, mislim, da to že dobro odgovorila. Namen programa Life je to, da ima ta katalitični učinek. Seveda je pomembno, da se to vključuje v druge politike. Jaz eh, podpiram načelo tega, da nimamo neto izgub, ko gre za biotsko raznolikost. po mojem mnenju, torej eh, politike kot sta kohezijska politika in kmetijska politika ne smeta imeti negativnih eh, učinkov na biotsko raznolikost. To bi morala biti, nas, biti nasplošno načelo pri vseh eh, porabah evropskih sredstev. Ampak glede na trenutno politično realnost, mislim, da še vedno ostaja pomen, pomen programa Life kot eh, ločene proračunske vrstice, namreč druge politike na tem področju žal še niso tako uspešne, kot si to želimo. Komisija je odgovorila na vprašanje, ki ga je zastavil Pol, glede tega, ali lahko Združeno kraljestvo po Brexitu še koristi ta program. Predlagam, da si Pol ogleda 11. člen, tam piše, kdo so upravičeni um, subjekti tretja država, ki je pridružena temu programu, lahko seveda koristi program Brexit, eh, program Life. Vprašanje je, kako bo potekal Brexit, kako se bo to odvilo. Če bi prišlo do nekega trdega Brexita, potem eh, Združeno kraljestvo ne bo več eh, imelo stikov z Evropsko unijo in v tem primeru ne bi moglo sodelovati v programu Life. Torej, smiselno bi bilo, da je Združeno kraljestvo še naprej povezano z Evropsko unijo na nek način, tako da bo lahko izkoriščalo program Life. In za konec naj povem naslednje. Nikola Caputo in drugi poročevalci v senci so se mi zahvalili za dober način sodelovanja. Jaz bi se zahvalil asistentu Robertu. Namreč on je še posebej na tehničnih sestankih ustvaril dobro vzdušje in upam, da bomo lahko to vzdušje gojili še naprej in čim bolj konstruktivno sodelovali do glasovanja o tem poročilu na plenarnem zasedanju, kadarkoli že to bo. Hvala lepa. 18. oktober je rok za vložitev predlogov sprememb in sicer ob 11. V odboru Envi bomo 20. novembra glasovali o tem poročilu. Pričakujemo pa, da bomo na plenarnem zasedanju o poročilu glasovali na drugem novembrskem zasedanju v Strasburu. Nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Evropa, ki varuje čisti zrak za vse. Besedo bi dal soporočevalcem in sicer začel bi z gospod Gerling iz ELS. Izvolite. Much, um... Hvala lepa, predsedujoči. Ta predlog za resolucijo smo predložili iz različnih razlogov. Večina članov našega odbora meni, da je vprašanje čistega zraka izjemno pomembno vsake toliko obravnavamo to vprašanje, ampak eh, nikoli ga ne obravnavamo dovolj resno. Situacija se ne izboljšuje, v mnogih državah članicah se celo slabša. Sama sem zadovoljna s to resolucijo, namreč mislim, da pokriva vsa področja, ki so pomembna v tem okviru. Bi pa rada izpostavila nekaj ključnih vprašanj. V kontekstu dela, ki sem ga opravila jaz, eh, pri drugem doseju, vem, da je komisija in ekipa komisije tukaj zelo zagnana. Torej, ekipa komisije, ki pokriva to področje, se strinja s cili parlamenta. V predlogu resolucije smo sedaj zelo jasno zapisali, da problem ni toliko z zakonodajo, ampak z dejanskim izvajanjem v državah članicah. Torej, eh, tukaj imamo različne primere za to. Najprej škandal Dieselgate, kjer so se mnoge države članice res ogorčeno odzvale, druge države pa sploh ne. Državljani niso dobili nobenega dokaza za to, da se bo karkoli spremenilo, da bi kdorkoli kaznoval ti, eh, ta podjetja, ki so kršila zakonodajo. Torej, gre za podjetja, ki vsekakor niso spoštovala naše zakonodaje. In ta, to pomankanje odziva držav članic je problematično. Mi lahko namreč eh, sprejemamo zakonodajo, kolikor želimo, ampak če države članice ne bodo izvajale, ta ne bo učinkovita. Govorili smo tudi o direktivi o kakovosti zraka. Trenutno poteka pregled te direktive, in verjetno bo zaključen ob koncu naslednjega leta. V tej resoluciji želimo jasno izpostaviti, da pričakujemo rezultate pregleda te direktive čim prej. Želimo si, da bi ta pregled eh, proizvedel nekakšne akcijske ukrepe, ki jih lahko države članice začnejo tako izvajati. Seveda se zavedam, da lahko države članice javno nekaj rečejo, potem pa v praksi počnejo nekaj čisto drugega. To se namreč pogosto dogaja. In kakovost zraka je verjetno najboljši primer za to. Vse države članice so namreč eh, podpisale, da se želijo preprečiti teh 400 tisoč prezgodnih smrti zaradi slabe kakovosti zraka, ampak tukaj se nič ne spreminja. Številke se bodo verjetno v prihodnosti še višale, prav zato moramo ukrepati predlog resolucije obravnava vsa ta vprašanja. Za konec bi dodala samo še en komentar. V resoluciji smo opredelili specifična kmetijska vprašanja, tako glede eh, amonijaka, kot tudi glede metana. Pripravili smo določene predloge glede tega, kako je to eh, potem usrkano v ozon in kako to vpliva na naša pljuča. Moja politična skupina tega ne želi skoristiti kot priložnost, da kaznujemo ali osramotimo naše kmete. Ampak evropske instrumente želimo izkoristiti kot, kot priložnost, da pomagamo kmetom, da spremenijo svoj način delovanja. To ni preprosto, ni poceni, ampak vseeno moramo nekaj storiti. Obstajajo načini, kako zmanjšati količino amonijaka, ampak ti načini seveda niso poceni. Nujno je, da tukaj sodelujemo in izboljšamo situacijo. Hvala. Uh. Najlepša hvala. Za S in D je gospod Dens na voljo tukaj. Izvolite. Najlepša hvala. Verjetno vas ne bo presenetilo, da smo tudi mi zadovoljni z predlogom te resolucije. Kot je povedala Julie, Gre za vprašanje, o katerem vedno znova govorimo in pomembno je, da vsake toliko preverimo, kakšno je stanje. Vsi poznamo to vprašanje, vsi vemo, da to pomeni 400 tisoč prezgodnih smrti vsako leto po Evropski uniji. 100 milijard evrov se nameni zdravstveni oskrbi povezani z različnimi problemi, zaradi katerih prihaja do, do katerih prihaja zaradi slabe kakovosti zraka. Tukaj obstaja nekaj različnih zakonodajnih aktov o čistem zraku. Nekateri ti zakonodajni akti so ambiciozni, drugi pa niso. Pogosto pa je tudi tako, da si na začetku zadajamo visoko leteče cilje, potem pa počasi, ampak ustrajno znižujemo te cilje. To velja tako za države članice, kot tudi za druge. Dejstvo pa je, da je pred nami velika kriza in eh, naslednja komisija se bo morala resnično veliko bolj resno lotiti tega vprašanja. Ne moremo nadaljevati tako previdno in počasi in upati, da če bomo nekako nabrali različne majhne ukrepe, ukrepe, da bo to delovalo. Ne, biti moramo bolj ambiciozni in bolj celoviti pri našem pristopu. To vprašanje je nekaj, kar lahko podpirajo vse politične skupine in eh, upam, da bi lahko združili poziv k temu, da različni sektori prispevajo k temu cilju. Julija je omenjala kmetijstvo in to je res pomembno. V obravnavi direktive o nacionalnih eh, omejitvah za emisije, smo torej so obravnavali in eh, poskušali smo vnesti nekakšne kvote. Mislim, da je jasno, da moramo znižati stopnje amonijaka in izpustov. Izpusti iz, kmet, iz kmetijstva res slabšajo kakovost zraka, ne samo v podeželskih območjih, ampak tudi v mestih. Gre za prekurzore, ki in eh, izpusti amonijaka lahko povzročijo kar polovico izpustov v podeželskih regijah. Prav zato moramo nekako povezati eh, ozelenitvene ukrepe z temi ukrepi za čistost zraka. Možnosti obstajajo, niso ugodne, to je res, ampak imamo finančna sredstva in imamo neko podporo, s, katerimi, s katero lahko omogočimo kmetom eh, to, da izboljšajo situacijo. Ni pa sprejemljiv odziv to, da ne storimo nič. Tudi sektor prevoza mora storiti več. Popraviti moramo škodo, ki jo je naredil Dieselgate in eh, države članice ter njihove vlade, moramo pripričati v to, da izvedejo ukrepe za bolj čiste avtomobile na naših cestah. Sektor prevoza je velik onesnaževalec in regije ter mesta imajo veliko orodij, s katerimi lahko znižajo te izpuste. Pripravijo lahko lokalna pravila za nižje izpuste, seveda, ukolikor je to pri njih relevantno. Zanimivo je, da mesta pogosto pripravljajo rešitve in pobude, ki bi lahko res dobro rešile program, če bi, eh, problem, če bi te zamisli prenesli iz lokalne, regionalne ravni na vse evropsko raven. Odkar velja nova direktiva NCR, je 11 držav članic prosilo za to, da se spremeni njihove omejitve izpustov. Želijo si višje absolutne eh, izpuste, predvsem za dušikov oksid, ki, iz, ki ga proizvajajo avtomobili. Torej, razmisliti moramo, kaj počnejo različne države članice. Gre tudi za prelaganje eh, tega, da se preneha uporabljati premog in uh, mislim, da je potrebno razmisliti tudi, kako je z živim srebrom. Znižati moramo količine teh uh, sredstev. Komisija se mora tega les, resno lotiti. Je pa ta resolucija dobra podlaga za nek celovit okvir, s katerim lahko komisija potem nadaljuje svoje delo. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Višnjevska, izvolite. E, Najlepša hvala. Hvala, predsedujoči. Mislim, da vsi razumemo, kako problematično je, je onesnaženje zraka. Vsi vemo, da to škodi zdravju naših državljanov. Prisluhnila sem današnji razpravi in želela bi izpostaviti še nekaj. Spodbujate to, da bi si zadajali više ambicije. Istočasno pa moramo razumeti, da vse države članice v tem trenutku še ne dosegajo ciljev, ki so se jih zadale v tem programskem obdobju. Razmisliti moramo torej, kaj so naslednji koraki, kakšno pot bomo obrali. Evropsko računsko sodišče je v svojem posebnem poročilu za leto 2018 analiziralo evropske ukrepe, s katerimi želimo zaščititi zdravje ljudi, ko gre za onesnaženost zraka. In v tem poročilu jasno piše, da do sedaj izvedeni ukrepi niso privedli do pričakovanih rezultatov. In to dognanje mora biti podlaga za nadaljne ukrepe. Smiselno bi bilo to upoštevati ukrepi, ki smo jih izvedli, niso privedli do pričakovanih rezultatov in mi smo v bistvu krivi za posledice, ne glede na to, ali gre za gospodarske posledice ali pa za zdravstvene posledice. Kakovost življenja naših državljanov se je namreč poslabšala. Naše odločitve morajo temeljiti na dokazih in znanstvenih analizah. Nadaljne omejitve in ukrepi, ki ne bodo privedli do želenih rezultatov, so torej nesmiselni. Upoštevati moramo zaključke, do katerih je prišlo Evropsko računsko sodišče. Iz njih se moramo nekaj naučiti. Še posebej bi rada izpostavila naslednje. V odboru za okolje ponavadi iščemo rešitev za neke probleme. Ponavadi rečemo, da si želimo bolj ambiciozne cilje, naprimer. Ampak na koncu ugotovimo, da smo ustvarili veliko postopkov, ki na koncu končajo pred sodiščem. Tudi pri onesnaževanju zraka je podobno. In mislim, da je postalo jasno, da mnoge države članice ne morejo doseči teh ciljev. Če želimo res izboljšati kakovost zraka, potrebujemo dolgoročne, celostne rešitve, ki morajo biti seveda okrepljene tudi z, z dostnim financiranjem. To je Poljska že predlagala. Le na tak način lahko izvedemo prioritetni program za čistejši zrak. Gre za program, ki bi potekal od leta 2018 do leta 2029. Eh, v tem času smo programu namenili 24 milijard evrov, skupaj pa bo verjetno na voljo 30 milijard evrov. Namen tega programa pa je, da bi izboljšali energetsko učinkovitost gospodinstv in zasebnih hiš na tak način, da bi te zgradbe modernizirali, da bi zamenjali sisteme ogrevanja in ugradili bolj moderne naprave in namestitve. Poleg tega naj povem, da sem zelo zadovoljna z dejstvom, da resolucija priznava ključno problem, ključno pomen lokalnih sistemov ogrevanja. Namreč eh, dobro razviti sistemi ogrevanja lahko močno znižajo onesnaženost zraka. Le nekatere države imajo takšno ogrevanje, še posebej tiste, ki imajo bolj mrzlo podnebje. Ampak na tak način lahko res eh, pomagamo ozračju. Namreč individualno ogrevanje je veliko bolj škodljivo za okolje sosedsko ogrevanje oziroma eh, kolektivno ogrevanje je veliko bolj podnebju prijazno. Veseli me torej, da smo v, tem, v tej resoluciji priznali pomen teh načinov ogrevanja. Tudi kar se tiče direktive ETS, moramo tam navo dati na voljo nekaj finančnih sredstev za namestitev takšnih kolektivnih sistemov ogrevanja. Najlepša hvala. Hvala lepa. Za guje, gospa Hazekamp, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Vsako leto skoraj pol milijona ljudi umre po vsej Evropi zaradi posledic eh, onesnaženosti zraka. In te številke se bodo samo višale. Trenutne norme za kakovost zraka v Evropi so namreč veliko preveč, eh, veliko preslabe, da bi lahko zaščitili zdravje ljudi. In tukaj moramo ukrepati. Omejimo lahko emisije avtomobilov, potem lahko eh, v mestih ustanovimo nekakšne cone brez emisij, omejimo lahko industrijo ali pa jo umaknemo in tako naprej. Upoštevati moramo pa tudi, kaj je eden izmed ključnih eh, razlogov za onesnaženost zraka in to je intenzivna živinoreja. Namreč ta proizvaja velike količine amonijaka in metana. 40 odstotkov metana proizvaja živinoreja, eh, amonijaka pa še veliko višji odstotek. Na podeželju in seveda tudi v eh, mestih imamo velik odstotek finih delcev, ki izhajajo iz živinoreje. Tukaj moramo torej res ukrepati. Obstaja dovolj znanstvenih dokazov, ki, kaze, ki kažejo na to, da je uh, intenzivna živinoreja eden izmed glavnih krivcev za onesnaženost zraka iz, iz, izpušča namreč več toplogrednih plinov kot uh, celoten sektor prometa. Mislim, da moramo prejiti na rastlinsko prehranjevanje, le na tak način bomo lahko izboljšali um, kakovost zraka. Ni dovolj, da dajemo več finančnih sredstev za raziskave, sedaj moramo začeti spoštovati to, kar so raziskovalci ugotovili in ugotovitve so jasne: intenzivna živinoreja onesnažuje okolje. Seveda moramo upoštevati tudi druge onesnaževalce, kot je naprimer eh, eh, promet. Torej, želimo si, da bi intenzivna živinoreja bolj, eh, bolj omejevala svojo dejavnost. Najlepša hvala. Hvala, sedaj pa še gospa Evi gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vesela sem, da sem lahko bila soporočevalka pri tem predlogu resolucije. Gre za temo, ki ni pomembna zgolj za Evropo, ampak zlasti tudi za Italijo. V gibanju petih eh, zvezdic je vprašanje kakovosti zraka ena od naših prioritet. Zato smo sodelovali tudi pri tem osnutku resolucije. Želimo izboljšati kakovost zraka. Prihajam iz eh, področja, iz eh, Lombardije, okolice Milana, kjer eh, je veliko onesnaženja. To je eno izmed najbolj onesnaženih področji v Evropi. Na milijone ljudi trpi zaradi slabe kakovosti zraka. V Lombardiji in tudi drugot moramo najti nov model razvoja. Našim državljanom moramo zagotoviti čist zrak. Regije in vlade so v preteklosti že potrebovali velike projekte, ki pa so preprosto predimenzionirani pogosto pravih rezultatov ni bilo, niso naredili dovolj za boj proti onesnaženju. Potrebujemo kredibilno politiko, ki bo lahko izboljšala stanje na terenu. Ne moremo se odzivati zgolj na nujne situacije, biti moramo aktivni posod, pogledati si moramo različne vire emisij, različne sektorje industrije, ukrepati moramo, kar se tiče izpustov CO2, pa tudi drugih tipov izpustov. 17. maja je Italija, tako kot druge države, sodelovala pri zadevi pred sodiščem Evropske unije. Eh, poteka še eno podobno sojenje o nespoštovanju eh, ravni eh, izpustov. Pomembno je, da zaščitimo naše državljane in naslednje generacije ki jih morda danes še ni tukaj. Marsika je treba postoriti. Vemo tudi, da se morajo nekateri ključni sektori spremeniti in te spremembe so neizogibne. Ne gre zgolj za kakovo zraka, ampak tudi za podnebne spremembe. Če si pogledamo prometni sektor, je bil ta v preteklosti eden od največjih prispevnikov, ukrepi eh, niso bili najbolj učinkoviti. Reči moramo z Bogom, eh, starim, umazanim, eh, starodobnim tehnologijam in si prizadevati za nov sodoben razvoj. Izboljšati moramo življenje naših državljanov, najti moramo načine za razvoj vozil z ničnimi emisijami. Potrebujemo nove sisteme, nove eh, načine razvoja za našo družbo in ljudi. Obrnila bi se še na Evropsko komisijo. Pozivam jih, da v evropsko zakonodajo uvedejo števil, eh, številčne zahteve, ki so strožje kot eh, tiste, ki jih predlaga STO. Pogosto te stvari pustimo ob strani in se o njih ne želimo pogovarjati, ampak kar se tiče kmetijstva, bo treba marsikaj spremeniti, zlasti, ko gre za intenzivno kmetijstvo. Kolegi se verjetno vsi strinjajo, da moramo eh, narediti več, kar se tiče boja proti onesnaženju eh, zraka, ne zgolj v urbanih področjih, ampak tudi na podeželju. Intenzivno kmetijstvo povzroča veliko emisij amonijaka in metana veliko je tudi trdnih delcev, eh, ki še poslabšajo onesnaženje v vseh sektorjih. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Manfredi iz komisije. Izvolite. Thanks, uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala poslanci in poslanke. Resnično pozdravljamo to pobudo in eh, to rečem iz srca predstavili ste jo ob pravem času. Sedaj je namreč napočil trenutek, da okrepimo naš ukrep in, eh, naše ukrepanje in to na vseh stranih. Dobili smo tudi poročilo IPCC-ja, ki nas poziva k ukrepanju. To seveda vpliva tudi na cilj za čist zrak za vse. To je pomemben del eh, boja proti podnebnim spremembam to, o čemer se pogovarjamo, je še vedno zgodba o neuspehu, kot ste številni povedali, ampak ne smemo pocenevati nekaterih dosežkov, do katerih smo prišli. Pred nekaj leti smo dorekli eh, obširno zakonodajo o boju proti onesnaženju zraka. Zahvaljujoč eh, Evropski uniji in nacionalnim, regionalnim in lokalnim Eh, organom so se emisije zmanjšale za 10 do 70 odstotkov, odvisno od onesnaževala, od leta 2000 do danes. Še vedno smo eh, pa priča dobi ekonomske rasti. No, vsekakor pa smo na vaši strani, še vedno smo v situaciji, ki privede do preuranjene smrti skoraj pol milijona evropskih državljanov ne smemo poceniti naše pomembne vloge globalnih voditeljev. Ko si pogledamo eh, preglednico kakovosti zraka po svetu, se kar prestrašimo. Nekatere države, članice Evropske unije so na podobnem mestu kot afriške države. Eh, Afrika kot celina trpi zaradi onesnaženja. Pomembno je, da sprejmemo prave ukrepe v Evropi, to bo imelo tudi posledice na preostalo uh, zemljo. Smo varuhinja pogodb in zato bi rada popravila uh, številko iz vašega poročila. Trenutno teče 30 postopkov za ugotavljanje kršitev v 20 državah članicah. V sporočilu, ki smo ga objavili maja, smo predstavili racionalo za uh, temi postopki komisar Vela meni, da pravni postopki niso dovolj za reševanje te problematike. V našem sporočilu in v poročilu eh, izpostavljamo konkretne ukrepe in priporočila za države članice, s katerimi jim želimo pomagati pri reševanju tega izziva. Pomembno je, da se o tem pogovarjamo eh, po eh, razpravi o programu LIFE skupaj z drugimi proračunskimi eh, instrumenti je bil ta program LIFE zelo eh, pomemben korak naprej za spremembe. Eh, imamo regijo Malopolska in številne druge primere, ampak včasih se te priložnosti ne izkoristijo maksimalno. Iz dneva v dan delamo tudi v smeri boljšega zakonodajnega okvira, tudi kar se tiče uh, Eh, virov onesnaževanja. Poznate naše delo. Tudi zaradi škandala Dieselgate. Pošteno povedano, eh, smo se ga nadejali v določeni fazi, ampak eh, nišče od nas se ni zavedal, koliko goljufi se skriva za to besedo. Sedaj imamo nove realne teste emisij in eh, na naši strani, v našem generalnem direktoratu, izvajamo dialog eh, na bilateralni ravni z vsemi državami članicami, poskušamo zbrati njihove najboljše prakse, dobre primere dela. Kmalo bomo organizirali drugi eh, veliki forum o čistem zraku, kjer bomo zbrali najboljše mislice, najboljše izkušnje, Poskušali bomo biti čim bolj učinkoviti tudi pri zagotavljanju finančne pomoči državam članicam, ki si leti želijo. Pozdravljamo tudi osredotočenost na kmetijski sektor in e, emisije, emisije, ki jih ta povzroča. Tudi mi e, vidimo kmetijstvo kot tisti sektor, ki ga moramo preusmeriti v bolj trajnostno prihodnost pozdravljamo sodelovanje odbora Envi pri reformi SKP. Eh, pomembno je doseči prave rezultate, to bo bistvenega pomena za prihodnost in naslednje leta. In eh, s tem prehajam k še eni točki. V nasprotju s tem, eh, čemu smo bili priča na področju strategije za plastiko, kjer je mobilizacija zelo visoka posod po svetu, na področju čistega zraka za vse pogrešamo pravi pregled virov problemov. Ustrezno moramo identificirati vsakega od virov in poskrbeti za ozaveščenost na vseh ravneh. Ravno zato pozivamo Evropski parlament, da nam pomaga in da prav tako prispeva k ozaveščanju in to cilo usmerjeno uh, in v tem trenutku. Te povezave med zdravjem in okoljem morajo biti bolj jasne in jasno izpostavljene. Ravno zato sedaj v komisiji eh, več in eh, tesneje sodelujemo s kolegi iz Svetovne zdravstvene organizacije. 30. oktober do 1. Eh, novembra bo potekal prvi globalni vrh o uh, onesnaženju zraka in o zdravju, tam bomo tudi mi, poleg številnih voditeljev uh, celotnega sveta. To je področje, kjer uh, moramo bolje sodelovati, ozaveščati, uh, to politiko vključevati v vse ostale politike, najti moramo uh, vzročne povezave in analizirati učinke in posledice. Ko beremo vašo resolucijo, pozdravljamo vaš poziv k uh, dodatnim skupnim ukrepom na področju vseh politik. Vaš poziv je podan v trenutku, ko se kolegi ukvarja z analizo eh, lastnega delovanja, kako dobro eh, smo delovali glede na našo upravno strukturo. Potencijala je veliko, eh, tako z vidika sinergije, kot tudi sodelovanja. Mislim, da smo lahko v komisiji še bolj učinkoviti, interno gledano, ampak mislim, da lahko izboljšamo učinkovitost delovanja tudi v Evropskem parlamentu in tudi v eh, svetu. Kar se tiče direktive o nacionalnih eh, omejitvah eh, emisij, je ta najprej pozvala k pripravi nacionalnih načrtov in to je gonilo za spremembe pri upravljanju, potrebujemo vašo pomoč, eh, da zagotovite, da se to zgodi v vseh državah. Analizirali bomo načrte vseh državih, eh, držav eh, članic, ki jih moramo prejeti do naslednjega leta. Po našem mnenju so to teme, ki jih je treba obravnavati na ravni predsednika vlade oziroma države zaradi horizontalnih posledic, ki jih ima pozdravljamo tudi to, da izpostavljate izziv, ki ga predstavlja metan. Komisija je že leta 2014 oziroma 2015, ko smo predstavili eh, predlog eh, direktive o nacionalnih omejitvah eh, emisij, predlagala, da vključimo tudi metan, parlament in Evropski svet pa sta predlagala, da to onesnaževalo izključimo iz področja rabe direktive. V skladu z izjavo eh, komisije iz tistega trenutka je metan še vedno v naših mislih. Sodelujemo s skupnim raziskovalnim centrom, ki je na našo prošnjo pripravil eh, široko študijo na temo učinka eh, metana na onesnaženje zraka z ozonom. Ta študija bo kmalo tudi objavljena in na podlagi te študije oblikujemo tudi dolgoročne smernice za zmanjševanje eh, toplogrednih plinov eh, oziroma njihovih izpustov. Ugotovili bomo, kako lahko naredimo korak naprej. Še enkrat najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vaše delo pomaga tudi nam. Menimo, da imamo še veliko manevrskega prostora za sinergijo in za hitro ukrepanje. Kot veste, eh, preverjamo tudi direktivo o eh, kakovosti zunanjega zraka. Rezultate si želimo na mizi videti leta 2019, tako da se bomo lahko še bolj učinkovito pripravili na izvajanje eh, zakonodaje v okviru naslednjega kolegija. Hvala. Najlepša hvala, rok za. Uh, predloge sprememb je 15. oktober do 11. ure. V odboru Envid bomo glasovali uh, 26. in 27. novembra, na to pa decembra na plenarnem zasedanju. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. To je vprašanje za ustni odgovor na temo pobude Evropske unije za opraševalce najprej bom besedo predal so poročevalcem, so pripravljalcem tega vprašanja, najprej gospod Peterle iz Eles. Uh, najlepša hvala, najlepša hvala, gospod predsedujoči in dobro jutro. No, sam bi vas rad spomnil, da sem že nekaj desetletij čebelar, tako da se še posebej posvečam čebelarju tej temi. 1. junija letos je komisija predlagala ukrepe za zmanjšanje izgube števila opraševalcev, osredotočili so se na divje vrste. Ta pobuda je bila pripravljena po prepovedi eh, zunanje rabe treh neonikotinoidov. S tem eh, je Evropska unija pokazala, da želi narediti več za zaščito opraševalcev. Opraševalci so zelo raznolika skupina živali, 80 odstotkov posevkov in divjih rož je odvis, odvisnih od opraševalcev in 10 eh, odstotkov eh, opraševalcev je na robu eh, izginotja. In glede na to moramo narediti več, ne zgolj z vidika prehranske varnosti, ampak tudi zato, da zagotovimo biotsko raznovrstnost. Komisija predlaga tri tipe eh, ukrepov oziroma prioritet. Izboljšati je treba ozaveščenost o izgubi opraševalcev, kakšne so posledice in vzroki. Boriti se je treba proti vzrokom eh, izgube opraševalcev. Tretjič, eh, ozaveščati je treba splošno javnost in spodbujati sodelovanje. Predlog resolucije parlamenta poskuša tako obelodaniti več različnih, več različnih vprašanj eh, in eh, poskuša izpostaviti zmanjšanje uporabe pesticidov eh, in izpostaviti odgovornost tako unije kot tudi držav članic. Nadaljni ukrepi morajo biti integrirani, celoviti, ukvarjati se je treba ne zgolj z zaščitenimi območji, biotska raznovrstnost je širša tema, vse vpraševalce je treba vključiti v ukrepe za njihovo zaščito. Boljša zaščita opraševalcev Eh, je povezana tudi eh, z razvojem eh, ekoloških pesticidov oziroma s prepovodjo rabe določenih pesticidov oziroma razvojem njihovih alternativ. To ima lahko posledice za zaposlovanje in za gospodarstvo. V torek smo pozdravili čebelarje iz Slovenije, ki so dobili letošnjo nagrado za evropske državljane za njihovo pobudo, ker je eh, 20. maj postal eh, Evropski oziroma Svetovni dan čebel. Prvič smo ga obeležili letos. Opraševalci vključujejo številne druge živali, ne zgolj čebele, ampak eh, res je, tako kot sem jim povedal, da so eh, čebele dober pokazatelj zdravja našega okolja in biovske raznovrstnosti kot takšne. Ta osnutek resolucije je korak v pravi smer in zato jo je treba podpreti. Hvala. Thank you very much and thank Najlepša hvala in hvala tudi, da ste bili kratki. Sedaj pa prosim eh, druge soproševalce, da spoštujete 4-minutno omejitev časa za govor. Eh, vsi, oziroma skoraj vsi, ste tukaj, tako da imamo govornikov več kot pri eh, prejšnjih točkah. Besedo bom sedaj predal gospe Kadenbach iz SND. Izvolite. Hvala lepa. Ja, tudi z moje strani podobno mnenje. Ta resolucija, po mojem, vključuje vse ključne točke in kolega Petele je dobro povedal, kaj je tukaj pomembnega. Osredotočila bi se na tri glavne zadeve. Prvič na splošno, če razmišljamo o prihodnosti in o skupni kmetijski politiki Evropske unije v prihodnosti, postaje jasno, da moramo biti še posebej pozorni na biotsko raznolikost. Samo če bo biotska raznolikost dobro delovala, bomo imeli to možnost, da bi opraševalci ostali ohranjeni v Evropski uniji, namreč potrebujemo jih za naše kmetijstvo in za lastno proizvodnjo um, sadja in zelenjave. Trenutno imamo vse več monokultur, poleg tega pa se uporablja tudi vse več pesticidov in to ogroža opraševalce. Usporedno s to razpravo potekajo tudi razprave v odboru PEST in eh, gotovo bo tudi odbor PEST lahko pripomogel k temu, da bomo v prihodnosti zagotovili preživetje opraševalcev. V Evropi imamo to srečo, da so eh, opraševalci neka brezplačna storitev, ampak v mnogih drugih delih sveta je potrebno plačati za to, da nekdo pride in eh, prinese opraševalce. Podobno kot za gnoj in druge storitve se sedaj plačuje tudi za opraševalce. Naprimer v Kaliforniji pridejo čebelarji z velikimi tovornjaki in eh, jih pripeljejo tja, kjer jih pač potrebujejo tako se selijo po celotnih združenih državah Amerike. Države članice imajo še vedno izjeme za neonikotinoide in za pesticide na splošno in mislim, da moramo to bolje nadzorovati. Trenutno imamo ta eh, nujni ukrep, ki je še na voljo kot izjema, ampak pogosto se to neupravičeno uporablja. Ne samo mi kot eh, poslanci, tudi komisija mora to bolj nadzorovati. Upam, da bomo našli veliko podporo tej resoluciji, kolege in kolege pa vabim, da pripravijo kakšne preloge sprememb, če želijo resolucijo še izboljšati. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Demes Maker. Hvala lepa, predsedujoči. Tudi kratek komentar z moje strani, namreč oba kolega sta že zelo dobro predstavila predloženo resolucijo. Vsi vemo, da so opraševalci in še posebej čebele ogrožene zaradi različnih eh, faktorjev. Gre za zmanjšanje biotske raznolikosti, preveliko uporabo pesticidov in eh, specifičnih bolezni, ki prizadevajo opraševalce. Pomena Opraševalcev in še posebej čebel ne moremo dovolj poudarjati. Gre za živali, ki so izjemno pomembne za naš ekosistem, pa tudi za naše gospodarstvo. Leta 2016 smo v predlogu za um, ekosisteme prosili komisijo, da še posebej poudarka, po, po, da položi posebni podarek na opraševalce. Komisija je tukaj storila že veliko, ampak veliko izboljšav bi lahko še vnesli v pobudo. Po mojem mnenju ta pobuda zaenkrat ne odgovarja na eh, to, kaj so razlogi za to, da se zmanjšuje število opraševalcev. Dobro je, da rešujemo simptome, to je pomembno, ampak na tak način ne rešujemo razlogov, zakaj prihaja do tega. Tega se moramo lotiti. In naš osnutek resolucije prosi za več ukrepov na področju SKP in na področju uporabe pesticidov. Jaz eh, pozdravljam to resolucijo iz vsega srca. Hvala lepa. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Ris. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. To vprašanje je bistvenega pomena, to so povedali že kolegi pred mano. Gospod Debesmaker je ravno spomnil na to, da smo k tej pobudi komisije pozvali že eh, leta 2016. Izivi so ogromni, ne bom ponavljala številk, vsi to poznamo, imam pa pred sabo eh, članek, ki se nanaša na mojo državo, na eh, Belgijo, govori o smrtnosti čebel in številke za letošnjo zimo so grozne, hujše kot kjerkoli druge po svetu pomembno je, da izpostavimo ozaveščenost. Seveda pa to ni dovolj, tudi ukrepati moramo, lotiti se moramo glavnih vzrokov eh, za to problematiko, ki smo jih že našli. Včeraj v pisarni sem eh, brala študijo Biological Conservation, eh, ki potrjuje, ki bo potrdila, da sta biotska raznovrstnost in stabilnost eh, populacije eh, opraševalcev eh, pokazatelj, kazalnik za kmetijstvo, ki je prisotno v določenem kraju. Potrebujemo ukrepe, ki rešujejo dejanske vzroke za padanje števila opraševalcev, pesticidi, kmetijske prakse in tako naprej. Eh, v odboru Pest smo se celo popoldan pogovarjali o čebelah, o vraševalcih, o boleznih, o eh, pesticidih. Eh, spodbujati moramo k rabi pesticidov z nizkimi tveganji, prepovedati moramo vse neonikotinoide, ki so nevarni. Junija pred poletnim odmorom smo imeli teden čebel. Eh, pomembno je sodelovanje med čebelari in eh, med eh, kmeti. Vsi lahko pridobimo, to je mogoče, zato moramo analizirati glavne vzroke za to problematiko, spodbujati k najboljšim praksam in to je tudi srčika naše resolucije. Hvala. Thank you, madam. Najlepša hvala, gospa. V imenu skupine GUE, gospa Konečna. Děkuji, pane předsedo. Eh, <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kolegi in kolegice, gospe in gospodje, zdi se mi, da se vrtimo v krogu. Več študij se je že posvetilo vprašanju upadanja števila opraševalcev. Ampak kaj na to narediti z rezultati? A no, jih izvajamo, Vsi pesticidi in herbicidi, ki eh, so bili izpostavljeni kot nevarni, eh, so bile na to deležni potrditve za uporabo v naslednjem obdobju. Vsakič izpostavljamo pomisleke v zvezi eh, s tem potrevanjem v tem odboru, ampak na to se ne zgodi nič. Kaj naredi komisija? Opraševalci umirajo, sprememb pa ni prepoved rabe pesticidov je tisti najmanjši korak, ki ga lahko naredimo. Čebele se ukvarjajo s številnimi drugimi težavami, z virusi, boleznimi, z varoazo, eh, s kontaminacijo, z aluminijem in tako naprej. In tako to so težave, ki smo jim priča vsako leto in jih praktično ne znamo oziroma ne moremo preprečiti. Status quo ostaja, čebele pa umirajo. Vsi vemo, da pesticidi, ki vsebujejo neonikotinoide, negativno vplivajo na okolje in eh, na živali in rastline. Še vedno pa jih uporabljamo na naših poljih. Številne države članice so rekle, da so pripravljene uporabljati izjeme, kljub temu, da eh, sprejmemo prepoved na evropski ravni. Takšna situacija pomeni, da prepoved neonikotinoidov sploh ne bi ničesar eh, rešila. Med bo postal luksuzni proizvod. Lahko se zgodi, da bomo pristali sredi krize eh, hrane, zato ker naši posevki ne bodo oprašeni. Dovolj je praznih obljub in praznih besed komisije Hrvatske upam, da ne bomo spet deležni praznih odgovorov na naše vprašanje za ustni odgovor. Informacije komisije niso natančne, nimamo natančnih ciljev, potrebujemo zelo stroge prepovedi in na to jih moramo izvajati v praksi. Obenem pa nam morajo države članice pomagati, ne smejo več uporabljati izjem. A res potrebujemo katastrofo, preden bomo ukrepali? ne gre zgolj za umiranje eh, opraševalcev, to ima širše posledice. Najlepša hvala. Naslednja je gospod Donano. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, kot poročevalka za mnenje odbora Envi o prihodnosti čebelarskega sektorja pred enim letom. Eh, ocenjujem, da je ta predlog resolucije o opraševalcih eh, dober, gre v pravo smer. S tem lucidno in celovito upoštevamo različne tipe problematike, ki se eh, nanašajo na opraševalce v Evropi. Biti moramo konstruktivni in optimistični, ampak vseeno bi rada spomnila, da je boj za rešitev opraševalcev še vedno boj, ki teče. Nismo ga eh, še zmagali neonikotinoidi eh, morajo biti prepovedani leta 2019, vsaj ti trije, ampak izjeme še vedno obstajajo. In to poraja vprašanja, kar se tiče onesnaževanja prsti in eh, potalnice, ki se včasih uporablja tudi za zalivanje in namakanje. Belgija je že dejala, da razmišlja o rabi izjeme in da bo vložila eh, predlog za to pri Evropski komisiji. Ne smemo biti naivni. Možno je, da bodo številne druge države članice naredile isto, kar pomeni, da ta prepoved, ki je že tako ali tako omejena, na koncu ne bi veljala nič. Kar se tiče eh, tijelo koprida, lacemiprida in drugih eh, neonikotinoidov, eh, ti niso prepovedani. Enako velja za sufozaflor in eh, podobne snovi, ki imajo podobno, podobne učinke kot neonikotinoidi. Kot sem dejala v enem od, od svojih amandmajev pred letom, ni tudi glifosat toksičen za čebele. Zato je treba upoštevati tudi eh, to na vkljub nasprotovanju nekaterih, ki zagovarjajo to sno. No, v vsakem primeru pa ta resolucija gre v pravo smer, sama jo bom poskušala dopolniti s predlogi sprememb. Hvala soporočevalcem. Najlepša hvala. Naslednja pa je gospa Goda. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice ne bom se eh, lotila samega stanja vpraševalcev v Evropi, ker eh, to dobro poznamo. Razlogi za ta predlog resolucije so jasni. Eh, Obraševalci umirajo. Povedati moramo, v kakšni meri. 40 odstotkov jih je v veliki nevarnosti, 80 odstotkov posevkov je nevarnosti, kar pomeni, da je naša prehranska varnost v nevarnosti nismo dosledni, kar se tiče ciljev eh, SKP, eh, zdravstvene politike in okoljske politike, eh, fitofarmacevskih sredstev in zaščite opraševalcev. Imam pa metodološko vprašanje. Upam, da bomo Eh, sprejeli dogovor o, ambi, o ambicioznem besedilu, glede na to, kako pomembni so opraševalci za biotsko raznovrstnost na podeželju in eh, v kmetijstvu. Ampak eh, ne smemo ponavljati istih absurdnih gest kot v preteklosti. Moji predlogi v preteklosti so že romali v smer zaščite opraševalcev neonikotinoidi nove generacije, ki so bili prepovedani v Franciji, eh, niso bili prepovedani eh, leta 2015, eh, cetamiprit, naprimer, še en neonikotinoid je, takšna, je takšen primer. Resnično moramo zaščititi opraševalce. Zato podpiram točko 11, kar se tiče popolne prepovedi neonikotinoidov. Pozivam kolege in kolegice, da sledijo svojemu angažmaju in da v prihodnosti zavrnejo predloge eh, komisije, ki ne odražajo teh naših zahtev. Združiti moramo eh, naše sile in uporabiti vse metode zaščite, da eh, rešimo opraševalce. Uložila bom predloge sprememb zato da bomo eh, lahko pripovedali tudi snovi, ki imajo podobne učinke kot neonikotinoidi. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa predstavniki komisije. Spet gospod Delgado Rosa, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Veseli nas, da obravnavate vprašanje izumiranja opraševalcev pri čemer ne sploh ne gre zgolj za opraševalce, gre za upad števila žuželk, upad same biotske raznovrstnosti. In to ima veliko učinkov na vse različne sektorje. In eh, seveda imajo opraševalci tudi neposreden pozitiven, učinke, neposreden pozitiven učinek za kmetijstvo ta pobuda za opraševalce Evropske unije se osredotoča predvsem na divje opraševalce. Ne eh, pokrije vseh, ampak vseeno eh, se loti določenih izzivov, s katerimi se soočajo eh, vsi, naprimer čebele in tako naprej. Kar se tiče čebelarstva in zdravja čebel, želimo sodelovati tudi s čebelari in uh, jim pomagati, da zaščitijo divje opraševalce. Osredotočamo se na znanje, ker eh, menimo, da obstajajo vrzeli v znanju. Ampak že trenutno znanje in trenutne informacije zahtevajo konkretne ukrepe. Vzroki za upad uh, opraševalcev so številčni, ampak osredotočili smo se na tista področja, kjer lahko dodatni ukrepi na evropski ravni privedejo do dodane vrednosti. Naprimer, eh, ozaveščanje eh, o politikah in instrumentih za eh, zaščito naravnih habitatov in za reševanje. Eh, različnih vrst. Seveda imamo različne grožnje, naprimer podnebne spremembe, ampak eh, posvetovanje strokovnjaki, ki smo ga upravili, je pokazalo, da eh, z vidika podnebnih sprememb nimamo konkretnih predlogov, kako reševati vpraševalce v tem okviru. To je nek globalen pojav in nismo identificirali, kaj bi lahko dodali obstoječim evropskim politikam za boj proti podnebnim spremembam, kar bi se še posebej osredotočilo na opraševalce. Kar se tiče bolezni, naše informacije eh, kažejo, da eh, bolezni vplivajo predvsem na nedivje opraševalce nimamo veliko informacij o divjih opraševalcih. Podobno velja za različna onesnaževala, onesnaženje zraka, onesnaženje svetlobo in tako naprej. Ne vemo, kakšen je njihov učinek na eh, opraševalce, tako da zaenkrat še ne moremo pripraviti predlogov ukrepov za to. To je eh, prva celovita sistematizacija ukrepov za divje opraševalce Evropske unije. Seveda moramo vzpostaviti določene postopke, da bo to eh, uspešno. Prizadevamo si za sistemično spremljanje, sistemsko eh, spremljanje eh, divjih vrst opraševalcev, se upravičujem, tako da bomo vedeli, kakšne so težave. Teh številk še nimamo in brez spremljanja ne bomo mogli ocenjevati učinkovitosti ukrepov predlagamo torej skupne standarde in razvoj eh, indeksa eh, opraševanja, eh, tako da bomo lahko ugotovili, kako vpliva na različne sektore in politike, naprimer kmetijsko politiko. Kar se tiče kmetijske politike, bi rad povedal tudi, da v predlogih za SKP po letu 2020 najdemo določene pozitivne elemente tudi za opraševalce. Eden od ključnih ciljev SKP, glede na predlog, ki je bil predstavljen junija, je tudi ta, da ukrepimo eh, zaščito okolja in eh, podnebja in prispevamo eh, k tema politikoma Evropske unije. SKP se osredotoča na prispevek biotske raznovrstnosti, prispevek ekosistemu, habitatom in krajini. komisija predlaga, da se umaknemo stran od sistema eh, skladnosti k eh, sistemu uspešnosti. Predlagali bomo eh, ekoscheme, ki bodo prostovoljne v prvem stebru in ekoscheme se lahko osredotočijo tudi na opraševalce. Tako so lahko oblikovane. Povečati moramo tudi sinergijo pri sodelovanju z različnimi okoljskimi in drugimi skupnostmi. Evropski parlament pozivamo, torej, da podprejo te ambicije Evropske komisije. S tem bomo namreč eh, lahko laže reševali tudi problematiko opraševalcev in eh, problematiko biotske raznovrstnosti širše. Kar se tiče pesticidov, ne moremo. Uh, pričakovati, da bo ta pobuda spremenila vse ostale eh, politične sektorje. Eh, na tej pobudi delamo v eh, okviru trenutnega političnega konteksta. Ampak v tem kontekstu imamo, naprimer, tako kot v predlogih za SKP, predvidene trajnostne ukrepe za rabo pesticidov, kar se tiče politike rabe pesticidov, pa komisija od držav članic pričakuje, da bodo izboljšane nacionalne akcijske načrte, kar se tiče izvajanja direktive o trajnostni ravi pesticidov. Potrebujemo jasnejše in merljive cilje za zmanjševanje tveganja. Komisija prizadeva za zmanjševanje tveganja rabe pesticidov, ne pa eh, da zgolj zmanjšamo obseg eh, rabe pesticidov. Spremljati moramo te eh, trende pri zmanjšanju tveganja in zato vzpostavljamo harmonizirane eh, kazalnike tveganja. O tem eh, sedaj razpravljamo z državami članicami. Komisija bo tako lahko ugotavljala učinkovitost ukrepov tako na evropski ravni, kot tudi na ravni držav članic v luči ocenjevanja nadaljnih političnih ukrepov. V skladu z direktivo o trajnostni rabi pesticidov imamo prioriteto za eh, nekemične kazalnike Eh, metode nadzora eh, nad boleznimi in škodljivci. Komisija je v poročilu eh, izpred nekaj let svetu in parlamentu že kritizirala države članice, ker niso naredile dovolj in niso oblikovale ustreznih preskritivnih kriterijev. Pomagali bomo državam članicam, da bolje izvajajo te nekemične metode. Na to čebele imamo celovit zakonodajni eh, okvir za zaščito čebel pred pesticidi. Gre za omejitev rabe treh eh, neonikotinoidov, ki se lahko uporabljajo zgolj v toplih gredah. Vse aktivne snovi morajo biti predmet eh, analize in če gre za tiste z velikim tveganjem, so lahko vedno predmet revizije, tako da so eh, nevarnosti za čebele omejene. Eh, po našem mnenju torej ne potrebujemo neke dodatne zakonodaje. Komisija je v okrepu 7b pobude za eh, opraševalce že dejala, da bo sprejela izvajalni načrt za oceno rabe fitofarmacevskih sredstev eh, z vidika čebel. To je prav tako predmet razprav. Na kratko, ponavljam, ne moremo pričakovati, da bo pobuda Evropske unije za opraševalce spremenila vse ostale politike. Je pa res, da obravnava te izzive v trenutnem kontekstu, obravnava izvajanje obstoječe zakonodaje in eh, obstoječih eh, določb za zaščito opraševalcev upamo, da bomo na ta način lahko reševali tudi vprašanja, kot je eh, upad biotske raznovrstnosti, eh, tudi na kmetijskih površinah in pa degradacije eh, prsti, čemu smo prav tako pričali v Evropi. Hvala. Hvala lepa. Kakšna je časovnica? Predloge spremembe treba vložiti do 15. oktobra ob 11. v odboru. En vi bomo glasovali 26. oziroma 27. novembra. Pričakujemo pa, da bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju decembra. Hvala lepa za tole razpravo. Gremo na naslednjo eh, točko dnevnega reda. Gre spet za vprašanje za ustni odgovor eh, z rezolucijo. Gre za omogočanje digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva za eh, najnotnem digitalnem trgu, krepitev vloge državljanov in oblikovanje bolj zdrave družbe. Začeli bi tako, da damo besedo soporočevalcem. Najprej predstavnik iz ILS, e gospod Farija. Hvala lepa, predsedujoči. Dobr dan. Najprej bi se zahvalil kolegom iz komisije. Torej gre za to, da je zdravje prebivalcev predpogoj za blaginjo, solidarnost in pa varnost v zadnjih časih imamo eh, pravo eksplozijo množičnih podatkov, imamo različne platforme, različne urodja, metodologije eh, za skladiščenje in analizo teh podatkov. Potencial teh množičnih podatkov je ogromen. Digitalne tehnologije lahko dajo večjo eh, vlogo pacijentom, zagotovi se lahko integrirano zdravstveno varstvo in zmanjšajo se tudi stroški. Prednosti digitalizacije so ogromne lahko se sodeluje po celem svetu pri oblikovanju, razli, pri eh, spremljanju različnih bolezni, torej prihajamo na popolnoma novo raven. Seveda bo tukaj tudi nekaj izzival eh, zaradi osebne narave eh, osebnih podatkov. Tukaj se spopadamo s pomisleki. Potrebujemo ustrezen pristop, uredbo o varstvu osebnih podatkov. In uh, to uredbo je treba spoštovati tudi, ko gre za zdravstveno varstvo in pa raziskave. V prihodnosti pa bomo lahko o, ocenili, ali smo dosegli ravnovesje. No, uh, poleg varstva podatkov pa imamo še druga vprašanja, recimo v povezavi s podatkovnimi in, infrastrukturami, kajti uh, podatki se lahko različni in zelo uh, razpršeni. Uh, No, če uporabljamo množične podatke, potrebujemo pravne in pa zakonodajne ukrepe na področju digitalnega varstva, da poskrbimo za pravice pacijentov, za varstvo osebnih podatkov, da poskrbimo za dostop do podatkov, poleg tega pa tudi še razmerje med pacijentom in pa ponudniki zdravstvenih storitev, potem e-zdravje. Glede na to, da se razvija enotni digitalni trg, se ponujajo tako prednosti, kot tudi izzivi, pa tudi slabosti. No, vse to je zdaj že realnost. Digitalna preobrazba mora potekati tako, da so vključeni vsi in tako, da bo služila predvsem zdravstvenim interesom državljanov. Torej, potrebujemo ustrezno podlago, ki bo primerna za vse. Eh, ne, bo, ne smemo izpustiti tiste, ki so eh, manj usposobljeni na področju IKT. Zagotoviti moramo, da so še vedno na voljo tudi tradicionalna in elektronska sredstva. Medtem pa prihaja do spremembe paradigme. Predlog eh, resolucije, ki, danes, ki ga danes predstavljamo o preobrazbi zdravstvenega, zdravstvenega, zdravstven, zdravstvenega varstva za najnotnem trgu, krepitev vloge državljanov in oblikovanje bolj zdrave družbe, je Eh, namenjena, da zagotovimo boljši dostopen pa izmenjavo osebnih podatkov, da zbiramo boljše zdravstvene podatke v najboljšem interesu pacijentov in da si prizadevamo za boljša digitalna orodja, ko gre za obladovanje bolezni. No, to je tudi priložnost, da eh, vključimo orodja eh, e-zdravja, ko gre za zagotavljanje informacij. Živimo v času lažnih informacij, Eh, novic, populizma, eh, nasprotovanju cepljenja. Je zelo pomembno, da si prizadevamo za resnične vire pravih informacij. Zdržavljani morajo tudi poznati eh, te tehnologije, vedeti morajo, da so te tehnologije v pomoč, ne pa za ustvarjanje novih ovir. Tako da bi e-zdravje lahko uporabljali za zapolnitev vrzeli, da bi imeli Eh, gladko zagotavljanje zdravstvenih storitev na podlagi potreb ljudi. No, potem na koncu pa bi se eh, zahvalil še soporočevalcem za odlično sodelovanje pri pripravi tega osnutka, ki ga imate zdaj vsi pred seboj. No, zdaj pa, kolegi, bi od vas želeli in pozdravili prispevke da dobimo na koncu uravnotežen, uh, uravnoteženo besedilo uh, predloga. Predloge pa bo treba uh, predložiti do 16. oktobra. Hvala lepa. Sledi predstavnik SND, to je gospod Zorinjo. Prosil bi vas, da se držite omejitve štirih minut. Eh, resolucija in debata. Hvala lepa, predsedujoči. V resoluciji jasno izpostavljamo, kakšne so prednostne naloge na tem področju. Gre za preobrazbo v digitalni eh, družbi in eh, pri naših zdravstvenih sistemih se moramo sredotočiti na potrebe pacijentov. Imamo nove digitalne tehnologije in te morajo prispevati k izboljšanju zdravstvenega varstva in oskrbe. Osredotočiti se moramo na pacijenta in pa na aktivno sodelovanje v samem procesu. Treba je spodbujati vključevanje, zagotoviti je treba, da pacijenti in državljani dejansko sodelujejo in da lahko sodelujejo. Pravzaprav mora vse skupaj biti preprosto, interoperativno, imeti moramo uporabna orodja, ki so dana na voljo in jih regulirajo javnih organi. Menim, da je to izredno pomembna točka. Naslednja prednostna naloga je, da spodbujamo varne pristope in čezmejne pristope. Pravzaprav, če imamo več podatkov, bi nam moralo to olajšati eh, zdravljenje ljudi. Gre za postopno uvajanje, Eh, na področju zdravja in dejansko učinkovitost bomo dosegli v okviru partnerstva med različnimi akteri. Gre za sodelovanje med uh, uradnimi organi in pa drugimi javnimi organi. Potrebujemo pobudo za Evropo, uh, da si prizadevamo za zelo ambiciozne programe na tem področju, da bomo imeli tudi mm, dobro definirana orodja in da se bodo eh, ta visoko tehnološka orodja tudi uspešno uporabljala. No, potem pa še vprašanje eh, zajema. Eh, zagotoviti moramo varno uporabo pri raziskavah, potem promocija zdravja. Digitalni trg bo na to vse bolj vplival ampak eh, same interakcije ne moremo prepustiti samo prosti volji trga. Potrebujemo ureditev z jasnimi prednostnimi nalogami. Vključiti moramo tudi uh, same zdravstvene strokovnjake ali pa delavce na zdravstvenem področju. To bo za nas zelo pomembno. seveda eh, mi si prizadevamo čim bolje prispevati k izboljšanemu zdravstvenemu varstvu. Sledi gospa Krupa. Hvala lepa. Eh, nam tale osnutek sproža določena vprašanja in pa tudi težave. Najprej gre za vprašanje neposrednega uporabnika te digitalne preobrazbe. Sistemi so namreč po državah zelo fragmentirani. V osnutku govorimo o bolj centraliziranih institucijah. Sama bom pripravila predlog spremembe na to temo. Gre za organe držav članic, ki so odgovorni za izboljšanje sistemov, ki jih bodo državljani potem uporabljali. če ne bo jasno, kdo je odgovoren na nacionalni ravni in kdo na evropski ravni, bomo naleteli na še več problemov. Tako da je za nas zelo pomembno, da opredelimo, kakšne so odgovornosti vsake udeležene strani ali pa entitete, ki bo odgovorna za, za hrambo oziroma upravljanje s podatki. No, potem eh, pa bi se dotaknila še zasebnosti eh, pacijentov, ko že govorimo o podatkih. Digitalna preobrazba je recimo povezana tudi z zavarovanjem in pa zdravstvenimi zavodi. V točkah od 3 do 7 v resoluciji poudarjamo varstvo osebnih podatkov. Ampak zavarovalnice lahko uh, ukrepajo oziroma delujejo le, kadar imajo na voljo ogromno podatkov. Torej, tukaj se uh, postavlja vprašanje, kdo bo ta postopek nadziral, ali imamo za prihodnost kakšno jamstvo, da ne bomo dobili zgolj neke uh, osrednje podatkovne zbirke o pacijentih, katere, katere inštitucije bodo dobile dostop do občutljivih podatkov ali bodo to tudi farmacevtska podjetja, ministerstva, zavarovalnice in tako naprej. Ko gre za farmacevtska podjetja, so tukaj še druga potencijalna tveganja v državah članicah. V mnogih državah članicah se uh, izdatki za zdravila povrnejo, deloma ali pa v celoti. In obstaja tveganje, da bo prišlo do diferencijacije stroškov. No, potem je tukaj še vprašanje dokumentacije in pa zbiranja in pa obdelave elektronskih podatkov. Osnutek resolucije predvideva preprost des, dostop eh, do podatkov za pacijente, ki bodo uporabljali urodja eh, informacijske tehnologije. In zato moramo opredeliti eh, tehnološki proces, pa tudi proces informacijske tehnologije. Eurostat Eh, pravi, da 57 odstotkov, ki uporabljajo internet, so starejši ljudje. In to so tudi tisti ljudje, ki potrebujejo največ zdravstvene uh, oskrbe in pa varstva. Torej, na polskem nas zanima, kako pa je s tistimi, ki nimajo dostopa do digitalnih orodij, ali bodo še vedno imeli dostop do eh, celotnega razpona zdravstvenih storitev. Digitalna preobrazba torej zajema zbiranje podatkov in to potem eh, lahko povzroči težave, kadar pride do pandemije. Kako bomo v takem primeru izvajali rešitve? upoštevati je treba tudi učinek migracij, pa stanje na mejah, na letališčih in tako naprej. Kdo bo preverjal podatke ljudi, ki prihajajo? Ali bodo nadzorni organi ravno tako imeli dostop do tovrstnih podatkov? V osnutku resolucije govorimo o inovativnih digitalnih res, uh, rešitvah. Vemo pa, da uh, se eh, sodobne rešitve recimo nanašajo na pametne telefone, pametne uh, ure ali kaj drugega. Na različne načine lahko že merimo uh, recimo krvni pritisk. Tako da se je postavilo vprašanje, ali bodo ta zasebna podjetja zbirala tudi to vrstne podatke in kako eh, si bodo izmenjevala to vrstne podatke, recimo z zavarovalnicami in pa eh, zdravstvenimi organi. Tako da bom sama pripravila predloge sprememb v zvezi z vprašanji, ki sem jih izpostavila, pa tudi v zvezi še z nekaterimi drugimi vediki. Hvala lepa. Sledi gospa Ris iz skupine Alde. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Belgija bo do konca meseca predstavila platformo na tem področju eh, in s tem dopolnila že sedaj obstoječe eh, tehnološke rešitve na spletu. Pomembno je, da imamo na tem področju evropsko strategijo in da skupaj stopimo v eh, digitalno dobo na področju zdravstvenih storitev. Tukaj gre naprimer za redno jemanje določenega zdravila, eh, za sledenje glicemiji, eh, za iskanje eh, ljudi, ki imajo morda kognitivne težave, duševne motnje. Obenem pa moramo seveda spoštovati določena načela in predlogi komisije gredo v pravo smer, ampak izpostaviti smo želeli tri zadeve, ko smo pripravljali to resolucijo. Prvič, vsi spletni sistemi morajo temeljiti na, na bolj robustnih standardih eh, nove tehnologije. Zagotoviti je treba varstvo podatkov pacijentov, ki so seveda izjemno, izjemno osebni. Drugič, komisija si mora prizadevati tudi za sodelovanje med državami članicami in z državami članicami. To mora postati resnično evropski sistem, ki je interoperabilen z nacionalnimi sistemi. Standardizirati je treba formate. Tretjič, in to je tudi temelj te arhitekture, je treba zagotoviti, in ne vem, če je kdo to že eh, omenil, eh, usposabljanje zdravnikov, eh, zdravstvenega osebja, farmacevtov to je prav tako zelo pomembno, soočamo se eh, z izzivom staranja, pacijenti so vedno bolj zahtevni, eh, kar se tiče kakovosti. Eh, zdravstvena oskrba pa je tudi vedno bolj individualizirana in ta digitalna prenova nam omogoča, da olajšamo dostop do zdravstvene oskrbe, da izboljšamo uh, Eh, poznavanje teh področji, ampak potrebujemo strezna pravila, eh, biti moramo pripravljeni in to tudi pričakujemo od komisije in to smo vzpostavili, eh, to smo postavili kot srčiko naše resolucije. Hvala. Sledi gospa Konečna iz skupine GUE. Hvala lepa, predsedajoči. Spoštovani kolegi, gospe in gospodje. Evropska komisija želi podpreti digitalno preobrazbo. Gre za preprečevanje in eh, promocijo zdravja prek digitalnih medijev. Želimo zagotoviti tudi eh, ustrezno ustrezne pristope zdravstvenega osebja. No, o tem smo se pogovarjali tudi že pred dvema letoma, ko smo obravnavali um, zdravstvene naprave, medicinske naprave, govorili smo o e-zdravju, o m-zdravju, kaj je komisija napravila konkretnega v zvezi s tem. Vem, kakšen je razlog in ni mi všeč. Komisija je precej šokantno navedla, da se digitalne rešitve prevzemajo zelo počasi in da imamo v državah član, članicah različne stopnje prevzemanja teh digitalnih storitev. No, ampak to je smešno, kaj ti uh, eh, po 20 minutah dela bi lahko nek uh, eh, poprečni direktor zdravstvenega doma podal enake informacije. Jasno je, da nimamo enotnega pristopa glede učinkovite uporabe tehnologij v zdravstvenem varstvu in skrbi. Nimamo skupnih evropskih rešitev za to področje. Ne izmenjujemo si rezultatov raziskav. Podatkovne zbirke med seboj niso povezane in to je velik problem, zlasti, ko gre za preprečevanje redkih bolezni in pa za njihovo zdravljenje. No, če bi si izmenjevali vse znanje, ki ga imamo, in če bi premagali to razdrobljenost zdravstvenih sistemov, bi lahko imeli tudi pozitivne gospodarske učinke. Govorimo, živimo v dobi, ko lahko s pametno uro izmerite svoj EKG, lahko pošljete informacije o svojem zdravstvenem stanju svojemu zdravniku. In kljub samo v tej tehnološki dobi ne moremo niti sneti eh, z interneta eh, seznam storitev, ki smo jih prejeli. Niti vaš osebni zdravnik tega ne more. Poleg tega nimamo ustreznih definicij, kako ne opredelimo potrebo po e-dokumentaciji, kdo je lasnik to vrstne dokumentacije in podobno. Potem je težava tudi v podvajanju oskrbe. Različni zdravniki zagotavljajo eh, podvaja, eh, isto eh, vrsto oskrbe, tega ne potrebujemo. Torej, tudi če bi vsa ta urodja dobili čez noč, zdravniki in medicinske sestre ne bi vedeli, kako se to uporabljati. Nimamo dovolj usposabljanja na zdravstvenem področju. Torej, zaostajamo, recimo za ZDA in pa za Japonsko. Tam so že pokazali, da je e-zdravje bistvenega pomena za našo, eh, naše starajoče se prebivalstvo. Komisija je predstavila nekaj, kar me ne prepriča, da se bo v prihodnosti kaj spremenilo. V preteklosti smo bili priča rezom evropskemu proračunu na področju zdravja. Pravzaprav pa potrebujemo ravno nasproten pristop. Ali želimo na tem področju zaostati za drugimi? Mislim, da ne. In mislim, da bo to tudi eden od največjih izzivov za novo komisijo. Raziskave mnenja so pokazale, da bodo evropski državljani v prihodnje na tem področju veliko bolj zahtevni. Hvala. Hvala. Zdaj pa dajem besedo poslancem v odboru. Gracias, presidente. Gospa Cabezon Ruiz, izvolite. Hvala lepa. Povedala bom, kakšno je moje mnenje o tej temi. Digitalno zdravje je tematika, ki je očitno zelo pomembna. Potrebujemo digitalne tehnologije, ki lahko izboljšajo dostop do zdravstvenega varstva za državljane. Hkrati pa je stvar zelo občutljiva. Kaj ti ne vplivamo samo na zasebnost ljudi, temveč moramo to zasebnost tudi zaščititi. Videti moramo, kakšen bo učinek sistema v celoti. Zagotoviti moramo tudi pravičnost dostopa v zdravstvenem sistemu. Kajti vsi imajo pravico dostopa do zdravstvenega varstva. Vidimo, da se tudi podjetja zelo zanimajo, predvsej poslovnega interesa. Ne smemo pozabiti, torej, da je vse skupaj upet tudi nek poslovni interes. Če si pogledamo različne predloge, ki jih zdaj že nekaj časa dobivamo, eh, komisija meni, da če, imamo, če smo sredotočeni na pacijenta, s tem pacijent dobi tudi pravice, dostop do vseh podatkov in tako naprej. Vse bo, bo tudi prenosljivo. No, ampak mi govorimo o zdravstvenih sistemih, ki se večinoma financirajo na podlagi solidarnosti. To pomeni, da je večina zdravstvenih sistemov, ki jih najdemo v Evropski uniji, takih, da tisti, ki so zdravi, v bistvu prevzemajo breme za tiste, ki so bolni. Kadar ste bolni, boste dejansko eh, porabili več, več sredstev, kot eh, pa uplačate, tako da gre za eh, solidarnost pri uplačevanju v sistem. Treba zagotoviti, da bomo na koncu dosegli cilj, ki je izboljšati dostop do zdravja, hkrati pa moramo spoštovati tudi varstvo podatkov. Nacionalni zdravstveni sistemi morajo še naprej imeti uh, ključno vlogo pri vseh prizadevanjih, da vključimo digitalno uh, tehnologijo v sistem, kajti tudi, obstaja tudi ekonomski uh, interes za te podatke. Zagotoviti je treba da se bodo podatki večinoma uporabljali samo eh, v korist zdravstvenih sistemov. Potrebujemo eh, določene skrbnike. Res, treba se osredotočiti na pacijenta, hkrati pa moramo biti zelo previdni glede upravljanja sistemov, ki jih bomo imeli v nacionalnih zdravstvenih sistemov, sistemih. To so torej pomisleki, ki jih moramo imeti pred očmi. Seveda, izvajamo digitalizaciji, ampak biti moramo previdni. Gre za občutljivo področje. Treba zagotoviti pravičnost, dostop pacijentov eh, do eh, zdravstvenih sistemov. Seveda, podatki so za sisteme zdravstvenega varstva zelo pomembni. In tudi ti sistemi so tisti, ki v bistvu omogočajo zbiranje to vrstnih podatkov. Tako da moramo biti pozorni, treba zagotoviti ustrezen eh, pristop do sistema zdravstvenega varstva in to mora biti srčika te resolucije. Hvala lepa. Komisija. Gospod Marsela. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujemo se poslancem za razpravo in pa za pozornost, ki so jo posvetili uh, temu, kar se je dogajalo, potem, ko je bilo objavljeno sporočilo komisije. Strinjamo se, da so podatki bistveni za uh, omogočene digitalne preobrazbe. Boljši zdravstveni podatki skupaj z boljšimi digitalnimi preobrazbami orodji bodo zagotovili boljšo kakovost oskrbe življenja, hkrati bojo prispevali tudi zdravstvene koristi za evropske državljane. Zabeležili smo si, kako pomembna je interoperabilnost. Priporočilo podarja potrebo potem, da zagotovimo, da elektronske zdravstvene datoteke na nacionalni in ravni, regionalni ravni so interoperabilne tudi v v čezmejnem smislu. Gre za pomemben razvoj, eh, želimo imeti tudi ustrezno eh, infrastrukturo za te digitalne storitve, tako da se bodo lahko informacije eh, izmenjevale tudi čez mejo. Prve države članice si bodo začele izmenjevati e recepte že pred letom 2020. Eh, do, let, do konca leta 2021 bo vključenih že 20 eh, držav. Torej, veliko je podarka na interoperabilnosti. Komisija bo delala na priporočilih tudi v povezavi uh, s formatom izgenja, izmenjave elektronskih um, zdravstvenih kartotek. Izboljšati je treba dostop čez mejo. Strinjamo se tudi eh, glede tega, da mora biti dostop državljanov do podatkov zagotovljen na način, ki je varen, v skladu tudi splošnimi eh, pravili o varstvu podatkov. Treba zagotoviti eh, digitalno infrastrukturo, ki ima ustrezne robustne protokole. In to bo koristno za izboljšanje zdravstvenega varstva, tako za strokovnjake na področju zdravstvenega varstva, pa tudi za raziskovalce. Pripričani smo, da je sodelovanje med državami članicami bistveno, da dosegamo ta cilj. Zato pozdravljamo priporočilo, da se še naprej izmenjujemo prakse med državami članicami. No to bo gotovo pripomoglo tudi k preobrazbi, eh, da bomo osredotočeni na posameznika pri tej preobrazbi. Torej, pomembno pa tudi je, da pri preobrazbi upoštevamo tudi vprašanja digitalne vključenosti. Tako strokovnjaki kot državljani morajo biti ustrezno usposobljeni uh, na digitalnem področju. Hvala lepa za tole razpravo. Um... Najlepša hvala. Um, torej, rok za vložitev predlogov sprememb je 16. oktober ob 11. V Envi odboru bomo glasovali 26. ali 27. novembra, na plenarnem zasedanju pa bomo glasovali decembra. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjim dosjejem in sicer. Uh, gre za dodaten varnostni certifikat za zdravila. Gospod Timo Vlken dobi besedo, štiri minute imate, izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani kolegi in kolegice, pozdravljam ta predlog komisije, da se spremeni uredba o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila. Evropski parlament je že dalj časa prosil za takšno, takšen dokument za proizvajalce. Od leta 2016 se govori o tem tudi v poročilu o do, izboljšanem dostopu do zdravil, smo govorili temu v vodni izjavi 78. Na evropski ravni smo želeli doseči to, da bi proizvajalci inovativnih zdravil lahko izboljšali svoje delovanje in proizvajali inovativna zdravila. Dober primer za to je Danska. Danska ima močno industrijo generikov in tudi močno industrijo inovativnih zdravil. Naše določbe torej že dobro delujejo, ampak svet se razvija. Proizvajalci, ki imajo sedež v Evropi in proizvajajo generike, se srečujejo z težavami na globalnem trgu, težavami s konkurenčnostjo. Proizvajalci, ki imajo sedež izven Evropske unije, so v boljšem položaju in zato je pomembno, da ustvarimo enake pogoje. Sedaj, če bi spremenili to uredbo, bi ustvarili enake pogoje za proizvajalce generikov, ki imajo sedež v Evropski uniji in tiste, ki ga nima in to pozdravljam. Če bomo izboljšali konkurenčnost proizvajalcev za sedežem v Evropski uniji, še posebej njihovo možnost za eh, izvoz v države članice, kjer nimajo SPC ali kaj podobnega, bomo naredili zelo pomemben korak. Tukaj pa moramo seveda upoštevati um, avtorsko pravo. Ta dopolnjujoči oziroma dopol dodatni varstveni certifikat uh, je pomemben, in v svojem mnenju sem predlagal, da se ne spreminja rok delovanja tukaj. Sprememba uredbe pa prinaša tudi dodaten pomemben dostop, eh, aspekt. Namreč naši državljani bodo imeli hitrejši dostop do pomembnih zdravil. V zadnjih desetletjih so se cene novih zdravil vredno znova višale. Ponekod so tako drage in tako cene tako visoke, da si jih naši državljani ne morejo privoščiti večja ponudba zdravil na našem trgu lahko zniža cene zdravil in to bi izboljšalo stanje za naše državljane in državljanke. V Evropski uniji je izjemno pomembno, da imamo izjemo ne samo za izvoz, ampak tudi izjemo za skladiščenje zdravil, torej ko gre za tako imenovani stockpiling. Proizvajalci generičnih zdravil in tako imenovanih biosimilars bodo imeli več priložnosti za to, da proizvajajo v Evropski uniji. Evropska unija pa bo postala center za inovativna zdravila, še posebej na področju teh eh, bio. Zdravil, oziroma zdravil podob, bioloških, biološko podobnih zdravil. V svojem mnenju sem torej predlagal, da vključimo več varnostnih ukrepov v povezavi z direktivo o ponarejenih zdravilih. Tam obstajajo mehanizmi za poročanje, ki bi jih bilo potrebno malce razrahljati, mal, malce olajšati. Poleg tega pa bi morali dovoliti tudi ta tako imenovani day one znotraj Evropske unije. Ko gre za skladiščenje v Evropski uniji, tukaj eh, sem slišal, da tega ne moremo uvesti zaradi sporov z določenimi trgovskimi sporozumi, ampak kolegi iz pristojnih odborov tukaj niso podali jasnih argumentov. Rok za vložitev predlogov sprememb je 16. oktober. Veselim se komentarjev kolegov in kolegic. Najlepša hvala. Gospod Fjellner dobil besedo v imenu EPP. Hvala lepa gospod predsedujoči in hvala tudi poročevalcev. Najprej bi izpostavil nekaj, kar je po mojem mnenju ključnega pomena. V Evropski uniji imamo dobro zaščito avtorskih pravic. To je pomembno, zato ker proizvajalci to potrebujejo za razvoj novih zdravil. To je kompleksno in zapleteno delo. Če želimo, da bo industrija vlagala v nova zdravila, potrebujemo zaščito avtorskih pravic. Namreč le na tak način bomo lahko omogočili podjetjem, da tvegajo in da se spustijo v to zahtevno delo. Ne gre samo za naložbe, gre tudi za to, ali bomo razvili nova zdravila, kar je pomembno za naše državljane. Gre za vprašanje o življenju ali smrti, tako rekoč. Prav zato moramo sprejeti dejstvo, da ta predlog izpodbija pravice na področju intelektualne lastnine. Mislim, da to ni prava pot naprej. Poslali bomo napačen signal s tem mnenjem, če želimo spodbuditi razvoj in inovacije. To je moje stališče in to bom na začetku povedal, tako da bo čisto jasno. Sedaj veste, kako razmišljam in eh, nekako moramo najti najboljšo pot naprej. Osredotočiti se moramo torej na izvajanje. Poleg tega pa ne smemo izpodbijati drugih delov tega okvira za um, intelektualno lastnino. Sedaj govorimo o mnenju in ne samo o predlogu kot takem in zato bi najprej podal nekaj komentarjev. Mislim, da je mnenje relativno uravnoteženo in to pozdravljam. Mnenje vsebuje nekaj relativno dobrih mnen in še pomembneje, ne vključuje stvari, ki sem eh, se bal, da jih bo mnenje vključevalo. To me veseli. Gospod eh, Vilkens ni razmišljal o tem, da bi morale te stvari veljati retroaktivno, to moramo zavrniti. Na tak način bi namreč eh, razlastnili obstoječe intelektualne pravice, intelektualne eh, lastnine in torej to bi bila napačna pot, po mojem mnenju. Mnenje je tudi dobro pripravljeno, kar se tiče edinstvenih značilnosti in identifikatorjev za zdravila, ki se jih izvaža. To je izjemno pomembno, če želimo pravilno izvajati ta pravila. Ampak, eh, seveda, mnenje ni popolno. Dve glavni težavi obstajata in upam, da bomo to lahko skupaj odpravili. Mislim, da moramo to skupaj odpraviti, če želimo še naprej ščititi intelektualno lastnino. Prvi problem je žal naslednji. Gre za vprašanje skladiščenja. Mislim, da uredba ne bi smela vključevati določb o skladiščenju. Zakaj? Ne vidim, kako bi to vplivalo na dostop do generikov ali do eh, SPC. Tukaj me podpira tudi mnenje komisije. Komisija je namreč sama zapisala v svojem predlogu, da ima industrija že proizvodnjo namenjeno izvozu in v tem primeru je njih ne smemo preprečevati pri tem, da eh, proizvajajo tudi za Evropo, potem, ko poteče SPC. Ali bo to skladiščenje torej kaj spremenilo? Prebral sem mnoge raziskave, ki kažejo na naslednje. Industrija, ki proizvaja generična zdravila v Evropi, je podvržena tudi drugim faktorjem in ne samo vprašanju skladiščenja in znaki kažejo, da jih skladiščenje sploh ne bi, eh, sploh ne bi vplivalo na njih. Poleg tega pa se tudi ne strinjam z osnutkom mnenja, ki želi razvodeneti predlog komisije, kar se tiče obveščanja oziroma priglasitve. Mislim, da moramo tukaj nujno vključiti v predlog eh, priglasitev proizvajalca k tistemu, ki je imetnik eh, certifikata. Potrebno je navesti države, člani, države, v katere bo potekal izvoz. Le na tak način bomo lahko ugotovili, ali izdelek že obstaja v tej državi. Imetnik eh, licence lahko tudi potem le na tak način spoštuje zakone in pravila o zaupnosti. Mislim, da je to primeren pristop in tudi uravnotežen pristop. Pa še eno vprašanje, zanima me nekaj, če lahko komisija odgovori na to. Sam sem namreč član odbora INTE in sicer že zadnjih 14 let. Pri pogajanjih glede prostotrgovinskih eh, sporazumih imamo pogosto to vprašanje, o katerem razpravljamo. Namreč, če gre za vprašanje teh SPC-jev, mi smo to zahtevali od Kanade in Kanada je to tudi sprejela. Prav zato me zanima naslednje, ali ne bi ta predlog omehčal teh pravil, s katerimi zahtevamo SPCE in ali ne bi to bilo v nasprotju z našimi prostotrgovinskimi sporazumi, ki jih že imamo. Veselim se dela za poročevalcem, namreč osnutek poročila mi je všeč, kljub temu, da se glede nekaterih delov pač ne strinjam. Najlepša hvala. Hvala, sedaj pa za EKR, gospa Krupa. Vse skupaj prosim, da se držite časovne omejitve, 4 minute imate na voljo, izvolite. No, eh, prv... Najlepša hvala, predsedujoči. Proizvodnja generičnih zdravil in biološko podobnih zdravil poteka v slabših pogojih, kot pa proizvodnja podobnih zdravil izven Evropske unije in eh, to je problematično. Sprašujem se, zakaj šele zdaj razmišljamo o tem vprašanju. To ne izpodbija določb iz direktive, ki smo jo objavili leta 2014. Mislim, da bi na tak način omogočili bolj dostopna generična zdravila v Evropski uniji. Mislim, da imamo sedaj priložnost, da okrepimo gospodarsko dejavnost, ustvarimo nova delovna mesta in tako naprej. Ne povem nekaj iz eh, perspektive zdravnikov. Sprememba iz izvirnega besedila na generično zdravilo lahko eh, povzroči nižjo učinkovitost, naprimer, pa tudi druge spremembe in vse to je potrebno poglobljeno oceniti in analizirati razumeti moramo, zakaj so nekatera zdravila tako uh, draga, zakaj se je cena tako zvišala od preteklosti. Potrebujemo pa tudi nekaj varovalk, s katerimi bomo zagotovili, da ne bodo generičnih zdravil, zdravil nadomeščala ponarejena zdravila. Hvala lepa. Gospa Konečna, izvolite, ni je več. Želi še kdo drug spregovoriti pri tej razpravi? Gospa Cabezón Ruiz, izvolite. Gracias, señor presidente. Bueno, yo quiero en primer lugar Hvala lepa, predsedajoči. Zahvaljujem se vam za besedo. Za začetek naj bi se rada zahvalila poročevalcu, gospodu Vlkerju, za to poročilo. Predlog je pogumen, ampak uravnotežen. Osredotočila bi se na dve točki tukaj. Namreč po mojem mnenju bi tukaj lahko prihajalo do nekaj težav. Jaz jih sicer nimam, ampak vseeno bi bilo dobro navesti te težave, do katerih bi lahko prišlo. Tukaj piše, da bi Evropska unija lahko odločala o tem, kdaj se patent konča in da v tem primeru to ne bo vplivalo na intelektualno lastnino. Na tak način bi torej lahko pritegnili več generičnih zdravil v Evropsko unijo. To je po mojem mnenju vsekakor izboljšava. Izboljšalo bo oskrbo, izboljšalo bo kakovost uh, izdelkov in tudi trajnostno oskrbo s temi zdravili. Včasih je namreč potrebnih šest mesecev, preden pridejo generična zdravila sploh na trg. Namreč eh, čas potrebujemo za to, da neka, neko podjetje proizvede dovolj generikov, da lahko pridejo na trg. Na tak način bomo omogočili tudi ustvarjanje novih delovnih mest in povečali konkurenčnost našega trga. Mislim, da ta predlog predstavlja torej veliko priložnosti. Potrebujemo pa tudi evropsko proizvodnjo, namreč, če ne bomo proizvajali lastnih generikov, jih bomo morali uvažati. Torej, nima smisla, da bi lahko uvažali te stvari, jih kupovali od zune, ne bi pa jih smeli sami proizvajati. Razprava o intelektualni lastnini pa se ne konča tukaj. Mislim, da obstaja trenutno na trgu še nekaj anomalij in težav pri vprašanju intelektualne lastnine. Namreč trenutno izvajanje zakonodaje ne deluje tako, kot bi moralo, to je jasno. Pa še nekaj, kar se tiče obveščanja oziroma priglasitve predlagam, da zahtevamo enake obveznosti tukaj, ampak da s tem mm, sistemom priglaševanja ne bi ustvarjali pritiska na podjetja. Namreč to ne bi bilo ustrezno glede na konkurenčna pravila, ki obstajajo. Evropska komisija mora izvesti eh, to priglasitev in to mora biti mogoče tudi na drugih področjih. Ne na zadnje, ne smemo dovoliti, da bi preprečili podjetjem trgovanje s temi zdravili. Mislim, da potrebujemo trgovsko strategijo in eh, način priglasitve, ki bo uravnotežen in bo jasno opredelil, kakšne pristojnosti ima kdo. Predlog komisije, ki ga je potem izboljšal kolega poročevalec, je po mojem mnenju dober in bi omogočil našim podjetjem to, da da bi lahko oskrbovali evropski trg in od prvega dne zagotavljali evropske, evropska generična zdravila. Hvala. Gospod Peterle, izvolite. Uh, Najlepša hvala, predsedujoči. Ko govorimo o proizvajalcih eh, generičnih zdravil in eh, biološko podobnih zdravil, ki imajo sedež v Evropski uniji, ne govorimo samo o podjetjih. Osredotočiti se moramo na bolnike in na to, da moramo njim zagotoviti primerna zdravila v pravem času. Hitrejše pridobivanje generičnih zdravil in eh, biološko podobnih zdravil na evropskem trgu je pomembno, namreč na tak način znižamo stroške zdravljenja in izboljšamo javno zdravje v državah članicah. Razumeti pa moramo tudi, da ta izjema za proizvajanje ne sme kršiti um, intelektualne lastnine. Namreč inovatorji morajo imeti pravico uporabljati svoje inovacije, za katere imajo patent, patent do zadnjega dneva. Priprave na proizvodnjo, pa seveda časa nekaj traja, pa seveda traja nekaj časa, če želimo, da potem začnemo proizvodnjo takoj prvi dan potem, ko poteče patent. In proizvajalci v Evropski uniji ne smejo biti v slabšem položaju kot proizvajalci drugot. V našem interesu je, da proizvajalci generičnih zdravil in biološko podobnih zdravil ostajajo v Evropski uniji in svoje proizvodnje ne selijo v tretje države. Madame... Hvala lepa, gospa Grostet. E, Iskala sem pravi gumb. Hvala, gospod predsedujoči. Torej, generična zdravila in biološko podobna zdravila je treba obravnavati kot pomemben temelj industrijske politike na področju zdravil. Ampak pomembno je to, da se eno področje ne eh, razvija tako, da bi eh, posegalo v drugo področje. Raziskave so nujne, današnje inovacije so pač generična zdravila jutrišnjega dne. Ne smemo posegati v model intelektualne lasnine, ampak seveda moramo podpreti tudi razvoj generičnih zdravil predlog Evropske komisije, ki bi naj dovolil izdelavo pred, eh, v Evropske unije pred, eh, preden se izteče eh, dovoljenja, preden se iztečejo dovoljenja za izdelavo. Eh, izvirno zdravilo, se mi zdi dobro, ker bomo s tem eh, izboljšali eh, našo konkurenčnost. Se pa bolj skeptična, kar se tiče izjeme za skladiščenje, ki jo uvaja poročevalec. Izdelovalci generikov in biološko podobnih zdravil morajo proizvajati v državah članicah Evropske unije, spodbujati jih moramo k temu, to je pomembno, je pa to lahko tudi argument za uh, proizvajalce inovativnih zdravil. V našem okviru eh, spodbude moramo torej izpostaviti to, verjetno se bodo vsi selili tja, kamor eh, jih bodo vabili z pravno vsega, eh, bolj sprejemljivim uh, okvirom intelektualne lasnine. Ne smemo posegati niti v uh, zaupanje v tem sistemu, kar je bistvenega pomena, če želimo spodbujati k naložbam z veliko dodano vrednostjo v, Evropsko, v, v Evropski uniji. Naš zdravstveni sistem uh, mora uh, penetrirati trg z generičnimi zdravili in biološko podobnimi zdravili, ampak uh, kar se tiče te izjeme za skladiščenje, to ne bo neka čudežna eh, rešitev. Veliko drugega lahko naredimo, naprimer eh, favoriziramo lahko hiter dostop eh, generikov na trg, delati pa moramo tudi na strani potrošnikov. Komisija je dejala, da bi lahko razmislili pozneje o rabi takšne izjeme brez dvoma lahko še izboljšamo besedilo komisije, tako da bi zagotovili ta cilj konkurenčnosti evropskega sektorja, tako generiko kot tudi biološko podobnih zdravil. In zato bom sama uložila nekaj predlogov sprememb v tej smeri. Hvala. Eh, Najlepša hvala. Besedo dobi komisija. Gospa Ferhuven, izvolite. Um, Najlepša hvala nekaj komentarjev na to, kar smo slišali do sedaj. Veseli nas to, da poslanci menijo, da je naš predlog koristen in uravnotežen. To je dobra podlaga za nadaljno delo. Bi pa pokomentirala nekaj eh, komentarjev, ki smo jih slišali. Najprej gospod Velken. Zastavili ste vprašanje o skladiščenju. Kot sem pojasnila, oziroma kot smo mi pojasnili v oceni učinka, skladiščenja po našem mnenju ne potrebujemo. In sicer ne potrebujemo tega za namene, ki jih želimo doseči. Če si ogledate oceno učinka, je največ, največ gospodarskih koristi, ki jih lahko dosežemo, gre za korist povečane gospodarske rasti in delovnih mest na področju izvoza in ne na področju skladiščenja. Gre za velike koristi, govore o enem milijonu evrov letno in eh, vse to lahko pridobimo, če imamo to izjemo za izvoz. Skladiščenje pa tukaj nima velikih dodatnih koristi. To smo izmerili in koristi tukaj bi bile minimalne. Gre za vprašanje dostopa do zdravil, to je res in o tem smo razmislili. In če imamo takšno izjemo za izvoz, potem bomo že izboljšali dostop do zdravil. In sicer iz istega razloga, ker pač imamo v tem primeru proizvodnjo v Evropi. V tem primeru je potem lažje okrepiti proizvodnjo in eh, podjetja bodo prvi dan, ko bo mogoče proizvajati, na to pripravljena dostop do zdravil je izjemno pomemben, ampak eh, v tem predlogu imamo omejene možnosti. Če želimo kaj spremeniti, bo potrebna širša razprava. Komisija je na to sicer pripravljena, to je povezano z širšo splošno razpravo o pregledu eh, intelektualne lastnine, povezano pa tudi z vprašanjem cen zdravil. Torej, kar se tiče dostopa do zdravil, ima ta predlog tukaj omejene možnosti. Drugo vprašanje, govorili ste o eh, unikatnem identifikatorju. To je v direktivi o ponarejenih zdravilih in ta identifikator, to, to prepoznavno prepo, znavenje, smo uvedli v okviru te specifične zakonodaje in za njihove cilje. Če bi v to zakonodajo vključili določbe o identifikatorju, bi bilo to problematično, namreč gre za ločene stvari. Direktiva o ponarejenih zdravilih je namenjena zdravstvenemu varstvu in ne želimo sedaj mešati teh dveh zakonodajnih aktov. Kar pa se tiče postopka priglasitve, predlog komisije želi doseči nekaj jasnih ciljev in naš pristop ne bi bil uravnotežen, tako smo si želeli. Seveda potrebujemo nek postopek obveščanja, zato da zagotovimo transparentnost na trgu. Poleg tega želimo seveda zaščititi tudi pravice imetnikov SPC. Pogoji, pod katerimi se lahko proizvajajo generična zdravila in biološko podobna zdravila, morajo biti jasni in transparentni. Po drugi strani pa seveda razumemo tudi argumente glede tega, da ne smemo razvrednotiti in eh, razkriti zaupnih informacij. Poskušali smo najti ravnovesje. Tukaj slišala sem predloge, da lahko naj bi to spremenili, te predloge si bomo z veseljem ogledali, ampak seveda, če bomo še vedno zagotavljali to ravnovesje, ki je tako pomembno. Kar se tiče specifičnega vprašanja gospoda Fjellnerja, Torej, kaj, ali je ta izjema v skladu z našimi mednarodnimi trgovinskimi politikami? Tukaj je odgovor da. Eksplicitno je to tudi zapisano v vodnih izjavah k temu predlogu. Naš predlog dopolnjuje splošno politiko Evropske unije na področju prostotrgovinskih sporazumov. Zakaj? Naš predlog ohranja sistem intelektualne lastnine v Evropski uniji, ta sistem pa je najmočnejši na celotnem svetu. In ta sistem želimo prodajati tudi tretjim državam in jih vključiti van. In to smo uspešno storili v več, velikem številu držav. Naš predlog nam bo torej pomagal pri splošnem pristopu glede prostotrgovinskih sporozumov. Toliko za enkrat z moje strani. Najlepša hvala. Hvala lepa. Besedo bi dal še enkrat poročevalcu, gospod Velken, izvolite. Hvala lepa. Zahvaljujem se kolegom in kolegicam za te zanimive prispevke. Seveda obstajajo razhajanja v mnenjih pri določenih vprašanjih. To me ne preseneča. Komisiji bi rad. Eh, povedal nekaj, kar sem prebral v vaši oceni učinka. Tam namreč piše, da je ta izjema, če bi izjema veljala tako za izvoz, kot tudi za skladiščenje, bi to lahko um, doseglo zadane cilje. Torej, komisija sama ve, da bi skladiščenje lahko imelo dodano vrednost za naše državljane. Tega ne smemo pozabiti. Pa še nekaj glede postopka samega leta 2000 smo. Torej, leta 2000, ko je bilo to sprejen, sprejeto v eh, Svetovni trgovinski organizaciji, je bil čas zelo drugačen. Pošiljali smo SMS-e in uporabljali katodne televizorje. Svet se je spremenil takrat in tudi ta zakonodaja se more. Sam predlagam, da bi bil ta predlog širše zastavljen. Seveda tukaj ne bi izpodbijali pravic glede intelektualne rastline in to moramo jasno povedati. Namreč tudi v primeru skladiščenja ne bi imeli pravice prodajati teh izdelkov. Konec koncev držimo, živimo v pravni državi in zato moramo razumeti, da. se ne bo zgodilo čisto vse, kar si mi predstavljamo, da bi se lahko. Torej, tudi če si predstavljamo možne zlorabe, do teh ne bo prišlo nujno. Zahvaljujem se vam vsem za dobro sodelovanje in upam, da bomo skupaj dosegli predlog, ki bo koristil našim državljanom in državljankam. Hvala lepa. Rok za vložitev sprememb je 16. oktober ob 11. V odboru in vi bomo glasovali 26. ali 27. novembra. Glasovanje v odboru Juri pa pričakujemo, da bo potekalo januarja naslednje leto. Naš naslednji sestanek pa bo potekal 18. oktobra od 9. do 12.30. Tako, s tem smo zaključili današnjo sejo. Najlepša hvala vsem skupaj. Želim vam lepo popovdne. Nasvidenje.